Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto per iniziare la nostra riunione. Drage kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta, da začnemo sestanek z nekaj minutno zamudo. Na prvi točki dnevnega reda imamo sprejetje, seveda, dnevnega reda. Če nima nihče nobenih eh, pridržkov, potem predpostavljam in bom tudi tako upošteval, da je dnevni red sprejet. Prva točka na eh, našega dnevnega eh, reda, torej, ko preidemo na delo, je izmenjava mnen s švedskim ministrom za zdanje zadeve in predsedujočem svetu, ker vodi Unijo v naslednjih šestih mesecih in je, je v posebno čast, eh, da ga danes lahko spremem. Tukaj to je dejansko moj prvi šolski dan, gospod minister, in eh, v čast mi je, da imamo med vami danes tako visoko cenjenega gosta, kot ste vi. na osnovi prijateljske drže, pa tudi a, prijateljskega pristopa, ki ga minister kaže na vseh e, ravneh, na vseh sestankih, tako formalnih kot manj formalnih, kot delovnih a, e, kosilih, naprimer delovno kosilo, ki smo ga imeli pred a, e, našim sestankom se minister kaže za zelo pripravljenega sodelovati. Veste, da smo in da se pogosto v našem odboru ne ukvarjamo z zadevami, zato ker bi to bilo v našem interesu, ampak predvsem se ukvarjamo z zadevami, ki so najbolj pereče na svetovni ravni. In tudi tako je sedaj, naprimer, eh, zagotovo um, ehm, primer Irana, dogodki tam so se nepredvidljivo začeli odvijati in torej smo se morali začeti ukvarjati s to tematiko. V nesrečenju v Štokholmu smo slišali, da je švedsko predsedstvo si sestavilo neko prioritetno listo in to bomo tudi slišali, kateri so poglavitna poglavja. In sicer za Švede bo najpomembnejše partnerstvo z našimi vzhodnimi sosedami, strategija za Baltsko morje, vse skupaj seveda v kontekstu z našimi odnosi z Rusijo, širitev Evropske unije, zlasti zaključevanje pogajanj s Hrvaško in eh, izpostavljanje oziroma krepitev vloge Unije na mednarodni sceni, v kriznih, na kriznih žariščih, da se, tudi da se dosežejo razvojni cilji tisočletja. Izzival je ogromno časa, pa malo. K temu pa je treba še dodati um, strukturo naših institucij, ki se spreminja, vsi namreč eh, upamo, da se bo kmalo res ratificirala Lizbonska pogodba in spremenila eh, delovanje naših institucij. Gospod minister, brez eh, dodatnih besed vam predajam besedo in bomo z veseljem prisluhnili. Hvala, da ste prišli med nas. Hvala, gospod predsednik res mi je v čast, da sem tukaj. Mislim, da se strinjam z večino vsega, kar ste rekli. Za določen čas sem imel v slušalkah finski prevajal, ampak to je bilo tako nasplošno, je bilo še sprejemljivo. Vsekakor pa cenim vaše uh, dobrodo, besede dobrodošlice. Naj povem na začetku nekaj uvodnih besed, morda niti ne preveč besed, morda je bolje res dati besedo vam. Uh, in prepustiti zadevo razpravi, več časa nameniti razpravi, predvsem v tajem prostoru, kjer se nahajamo, torej v parlamentu. Začnimo z očitnimi zadevami, najbolj perečimi zadevami. Današnji svet je veliko bolj zahteven, težji in to je veda tudi nevarnejši, kot je bil pred samo nekaj leti. Sedaj smo sredi gospodarske krize, ki v celi generaciji ni bilo podobne svetovno gospodarstvo se je že skrčilo za približno 300. Ke, eh, trgovina na svetovni ravni se je, je upadla za približno 10 odstotkov in eh, z vidika politike zunanjih zadev, ko gledamo, vidimo, da te negativne gospodarske številke negativno vplivajo predvsem na države v razvoju in na, se vedno bolj pogosto obračajo na nas, da eh, jim pomagamo in jim zagotovimo stabilnost in preprečimo vse nevarnosti, ki jim grizojo. Če si ogledate spletno stran eh, Svetovnega denarnega sklada, imajo tam, tam zemljevid in boste videli, kje so največje, najbolj krizne točke na svetu z finančnega vidika, kjer more eh, mednarodni denarni sklad eh, pomagati. In to za nas veliko pove. Vloga Evropske unije je, da zagotovi oziroma pomaga našim eh, eh, partnericam, da eh, stabilizirajo svoje gospodarstvo. In če nam to ne bo uspelo, bomo neuspešni v vseh ostalih naslov, nalogah. Istočasno se zavedamo, da čeprav imamo take po eni strani gospodarske izzive, ki so taki, da se ne primirjajo z nobeno, eh, da v eni generaciji doživiš eno tako krizo, tako krizo imamo tudi na podnebni ravni. Um, nimamo, nismo še dosegli um, širokega soglasja o izzivu, s katerim se soočamo in kaj moramo narediti. Vedemo, da eh, čas mineva neustavljivo in Evropska unija bi morala zauzeti vodilno vlogo v tej zeleni diplomaciji, ki je potrebna za to, da popelje celoto, celoten svet v Kopenhagen decembra, da se dejansko začnemo ukvarjati in začnemo, se resnično spoprimemo z najpomembnejšim izzivom v našem življenju. Seveda vidimo, da se napetosti povečujejo na celotnem območju od Palestine do Panžaba in ne moremo se sprenevedati, da ne vidimo, kako se geopolitične strategije širijo na srednjem in bližnjem vzhodu. 30 let je minilo že skoraj. 20 let je že minilo od kvaca železne zavese. Pred 20 leti je avgusta padla železna zavesa naprej med Mačarsko in uh, Avstrijo, na to pa novembra Berlinski zid. Vse to se je začelo s polskimi volitvami eh, pred eh, nekaj uh, leti pred tem in vse to je spremenilo Evropo in spremenilo Evropo iz ene izmed največjih težav na svetu do ene izme, enega izmed najpomembnejših partnerjev na svetovni ravni. V 20 letih smo to uspeli narediti eh, z našimi uspehi, z širitvami, z eh, uvedbo evra, z okrepitvijo naših institucij. Vendar moramo tudi k temu dodati, da ko se soočamo s tako velikimi mednarodnimi globalnimi izzivi, kot so ti, ki sem jih omenil, potem moramo biti še In mi moramo biti še bolj aktivni in imeti možnost biti bolj aktivni, ter moramo torej ohraniti in povečati kredibilnost, ki smo jo, si jo ustvarili v vseh teh letih. V tem obdobju je za nekaj hitro minevajočih mesecev Švedska prevzela predsedovanje tej uniji, poleg tega pa imamo tudi mi na švedskem. Uh, imamo, v teh institucijah imamo tranzicijo, imamo novi sklic Evropskega parlamenta, nova komisija se bo imenovala. Upamo, da bomo še jeseni doživeli ratifikacijo Lizbonske pogodbe in potem bomo morali v relativno kratkem času bistveno preobraziti, spremeniti naše institucije in naš način delovanja. Torej vsi ti učinki, politični učinki gospodarske krize, veliki izzivi podnebnih sprememb, napetosti v svetu in spremembe naših institucij, vse to moramo vsi skupaj narediti, tako svet, parlament, komisija v teh mesecih, ki nas čakajo. Mislim, da sem že izpostavil, da moramo um, okrepiti kredibilnost naše Evropske unije na svetovni sceni in to bomo dosegli, ko bomo dokazali, kako rešujemo težave uh, v Evropski uniji. Ne bomo mogli reševati težav daleč od našega doma, če jih pred samim pragom ne bomo oziroma pri nas doma ne bomo uspeli uh, rešiti. Isto velja za tudi v primeru naših eh, pomembnih in vedno bolj pomembnih čezatlantskih odnosov, ker moramo sodelovati z našimi ameriški partner, ameriškimi partnerji, ker bolj, ko bomo uspešno reševali naše težave, bomo postali toliko bolj eh, verodostojen mednarodni partner. Največje, največji izzivi, ki jih imamo tukaj doma, so zagotovo eh, izzivi širitve in naš izzivi, nas, s katerimi se soočamo v naši neposrednji bližini. To se vidi, v, da smo zastavili vpliv našega širitve, vpliva, naša širitev, naše širitve vplivajo na velik del naše eh, sosedščine. Imamo približno 100 milijonov ljudi, ki v različnih državah Eh, jugovzhodne Evrope trkajo na naša vrata. Veliko smo naredili od brutalnih vojn na Balkanu, ki so divjale deseno, skoraj desetletje. Imamo sedaj v Srbiji skoraj da, evropsko um, naklonjeno vodstvo, Kosovo je tudi. Bosni se politiki sicer kregajo, kot ima jim je včasih v navado, navadi, ampak nismo imeli niti enega primera medetničnega nasilja od konca vojne v Bosni. Hrvaška uh, bliskovito napreduje v, pred, v pristopnih uh, pogajanjih. Uh, Črnagora je že pristopila in uh, Albanija je vložila svojo uh, prošnjo za vstop v Evropsko unijo oziroma začetek pogajanj. In torej, prvič vidimo v tej zgodovini, da so integracijske sile na tem delu sveta močnejše od teh, ki ločujejo. Vendar mi moramo, vse to pomembno je, da tudi mi podpiramo vse politike eh, poenotenja integracije na tem območju in da bi to dosegli, mislim, da bo to zagotovo na ena izmed najpomembnejših nalog sedaj v našem, med našim predsedovanjem in tudi potem. In To je pomembno vprašanje, ki ga moramo upoštevati pri v celotnem eh, procesu integracije teh držav. To bo veljalo za vse eh, države, ker se vse soočajo s težkimi težavami, naprimer eh, zagotovo državotvornost oziroma naloga izgradnje države je nekaj zahtevnega. Vse te stvari pa se lahko dosežejo v vseh teh državah, ki bodo v naslednjih letih se dvignile in dosegle začetek eh, postopka eh, pridruževanja, ko bodo zaključile vsa pogajanja in zaprli eh, vse poglavja, ko bodo dosegli vse, kar komisija, ko bo komisija tudi naredila vse, kar je treba, ko bodo to tudi implementirali na svojih ozemljih, bomo jim dali zagotovo boljšo perspektivo, kot jo imajo sedaj. Seveda pa imamo tudi vrsto ovir, ki jih morajo prekoračiti. Imamo celo vrsto blokad, ki jih ne bom sedaj omenjal, ampak sedaj to ustavljajo. Moramo uh, doseči tranzicijo v Bosni, da prekoračimo še ovire iz, iz časa Daytona. Moramo neke, neke spremembe doseči v Srbiji. Vse to pa je izvedljivo in je tudi nujno potrebno če hočemo ohraniti uh, gibanje eh, oziroma mo, ta moment, da gre naprej. Vprašanje Turčije je relativno kontroverzno, mislim, da je to dokaj razumljivo, saj gre za pomembno zadevo, ampak po drugi strani pa moramo ta postopek izpeljati na in nepristranski in pošten način, ker pristop Turčije tako podpira Unija, večji del Unije, kot tudi večji del tega parlamenta in tudi ta postopek. Uh, postopek pristopanja moramo v naslednjih mesecih nekako peljati naprej. Morda pa je najpomembnejša stvar, najpomembnejši proces v Evropi v naslednjih mesecih bo zagotovo to, kar se dogaja na Cipru. Vodje dveh skupnosti, gospod Arata in predsednik Kristofla, sta se že usedla in skušata v pogovorih in v pogajanjih prekoračiti te ločitve, ki jih so toliko let eh, od eh, mirovnega sporozuma v Berlinu ločevale te države. In prav za to gre pri Evropski uniji. Ne gre za to, da cementiramo ločitve iz preteklosti, ampak prekoračimo te ločitve. In če dokažemo, da lahko združimo tako Eh, ločeni skupnosti, kot jih imamo na Ciprusu, potem je to demonstrira, da smo sposobni to narediti in to velja lahko ta telotno obdobje uh, sredozemlja in s tem bomo še dodatno okrepili, okrepili kredibilnost uh, Evropske unije kot procesa integracije. V zadnjem letu je Evropska unija uvedla, lansirala dva projekta, ki ima sta strateško in dolgoročno izredno pomembna. Prvi je mediteranski projekt, ki se je začel pred letom v Parizu, kjer smo se odločili, da bomo pristopili do držav južnega eh, sredozemlja na bolj aktiven, proaktiven način. Seveda, barcelonski proces se je začel prej, a, in, ampak hočemo narediti še več. Nočemo imeti odnose samo na osnovi preprostih kalkulacij, Te, te države bodo skupaj v naslednjih eh, desetletjih imeli 160 milijonov prebivalcev in kako, bodo, kako bodo stvari potekale v teh državah, je izredno pomembno za nas. Ali bodo tam eh, živele družbe, ki jih zaznamuje stagnacija in obup, kjer ljudje, mladi ljudje nimajo novih možnosti, ali pa bodo imeli družbe, ki se lahko odprejo in dajo priložnosti eh, za prihodnost. To je izrednega pomena za te države, pa tudi za nas. Euromediteranski odnosi so torej, eh, to je euromediteransko partnerstvo, je bistvenega pomena, da zagotovimo partnerstvo v tem postopku sprememb, ki so ključnega pomena za obe strani. Po Euromediteranski uniji moramo tudi um, razviti naše vzhodno partnerstvo tako, da um, prekoračimo posledice vojne v Gazi. Um, od Evropske unije do Kitajske imamo deset različnih držav, 80 uh, milijonov prebivalcev v teh v uh, vzhodnem partnerstvu, nekaj stotih milijonov prebivalcev v Rusiji in še ogromno v Aziji, v srednjazijskih državah in šokiralo me je poročilo v prejšnjih dneh, ki sem ga prebral. Eh, Evropski svet za zunanje zadeve je pripravil poročilo, skušal je, pregledali so v tem poročilu naše, eh, našo mednarodno politiko in o, pisali situacijo na tem področju precej negativno. In sicer politika na teh območjih je strupena mešanica um, pomankanja demokracije in gospodarska kriza vse skupaj še uh, slabša. Morda malo pretiravajo v tem poročilu, vendar vse skupaj vendarle ni na robe, ampak je večinoma res. In torej moramo vzhodno partnerstvo razviti v nekaj, kar bodo tudi te države čutile, da je pomembno za nje. In da pokažemo vse moč, ki smo jo že v preteklosti pokazali, da, jo, da jo imamo in smo jo sposobni tudi uporabljati. Istočasno pa, se, pa moramo sodelovati z Rusijo, državo, s katero so se naši odnosi v zadnjih letih oziroma v zadnjem letu še najbolj, najsla, najbolj poslabšali zaradi vojne v Gruziji in tudi zaradi sporazumov, ki so se podpisali kot posledica te vojne. Po drugi strani pa moramo vendarle skušati sodelovati eh, z Rusijo na ter jo vključiti v evropski in svetovni red, ki temelji na pravilih. Ne smemo vključiti Moramo jih prepričati, da je za Rusijo najbolj varno, če izboljšajo vse odnose s svojimi sosedami, tudi najmanjšo sosedo, in da ustvarijo odnose, ki bodo vedno pošteni in eh, temeljili na prijateljstvu. Tako namreč počnemo mi v Evropi. In če zaključim oris, eh, svoj splošni eh, oris eh, situacije v Evropi in našem sosedstvu, eh, Ne, se nam verjetno obeta nova nordijska no, dimenzija. Eh, po jutrišnjem eh, se vračam v Štokholm in bom eh, sprejel tudi formalno islandsko prošnjo za vstop v Evropsko unijo. In s to se bomo ukvarjali tako kot z vsemi prošnjami za vstop v unijo, torej za pridružitev. Moramo upoštevati Čeprav so, je Islandija del, deli z nami večji, večji del zakonodaje in Schengena, potem eh, pomeni, da imajo kratko pot, ampak bomo razpravljali o prihodnosti in eh, bo to. In če čez nekaj let dosežemo z eh, močno demokratsko tradicijo, Eh, je dejstvo, da se Islandija lahko pohvali zelo dolgoletnim eh, parlamentom in če nam uspe, bomo našo unijo neposredno pripeljali, v, da se ukvarja z zelo pomembnimi arktičnimi vprašanji, imamo tam zelo pomembna okoljska vprašanja, energetska vprašanja in tudi možno, morda možno najprej poudarim, bomo tam v prihodnosti imeli nove transportne poti, ki bodo povezovali Atlantik in Pacifik. In torej, na, že na našem delu sveta imamo zelo pomembne zadeve, s katerimi se moramo ukvarjati in tudi naši sosedski. In torej, naša kredibilnost je odvisna od tega, kako bomo rešili te pro, eh, zadeve. To bo vplivalo na to, kako bodo na nas gledali. K vsemu temu pa moramo dodati še vsa ostala vprašanja, s katerimi se redno soočamo, od Palestine do Panžaba. Po mirovni proces na Bližnjem vzhodu moramo sprožiti. V minulih letih smo več takih um, pogajanj že uspeli nekako speljati. Sirija z Egiptom, uh, Eh, Sirija z Libanonom, eh, Egipt, eh, Izraelom, potem smo imeli proces v Indianapolisu, vse to so bili nekakšni negotovi koraki, ampak stvar je vendarle šla v neko smer, sedaj pa nimamo več ničesar. Nekateri procesi se premikajo, vendar morajo dovolj hitro napredovati, da ne bi prišlo na Bližnjem vzhodu do veliko slabše situacije, kot pa jo imamo sedaj. Moramo preučiti, če lahko prispevamo k stabilnosti Iraka, ko bodo, ga bodo nekega dne zapustile ameriške in koalicijske sile. Pravi, moramo se pogajati z Iranom, moramo upoštevati vse, kar se je zgodilo na ulicah in se ukvarjati z vsemi odprtimi, perečimi vprašanji Irana, s katerimi se že ukvarjamo v zadnjih nekaj eh, dnevih, tednih in moramo skušati najti način, da dosežemo dogovor o pomembnih zadevah. Ne pravim, da eh, moramo ostati na, eh, da bomo rešili takoj, ali pa to pa ne pomeni, da tudi moramo opustiti eh, pomembno eh, vprašanje jedr, eh, jedrske energije oziroma orožja v primeru Irana. In eh, moramo tudi razmisliti o novih odnosih s Pakistanom, da tudi tej državi pomagamo, da se sooči z varnostnimi, finančnimi izzivi ki jih jo e, tarejo. Ne smemo pozabiti, da je Pakistan izredno pomembna država v ne e, preveč oddaljeni prihodnosti bo v Pakistanu živelo 200 milijonov ljudi in tega ne moremo pozabiti. Vse to je po mojem mnenju povezano tudi z izredno pomembno uh, zadevo, to so naši odnosi z muslimanskim svetom. Uh, ne samo na zemljevidu, ampak tudi na ulicah prav v naših državah. Prepričan sem, da obstajajo možnosti za bolj pozitivne odnose. Ameriška politika se je spremenila eh, pomen, pomen govora, ki ga je predsednik Obama imel v Kajru, eh, ne smemo pozabiti. Eh, tam je jasno pokazal, kako je opustil Bushovo politiko, ki ne deluje. In vidimo v Iraku, da je tudi tam politika vse morala spremeniti. In ko vidimo, da se po celotnem muslimanskem svetu, od Maroka do Indonezije, pojavljajo um, uh, nove, prve demokratične volitve, niso ekstremisti tisti, ki zmagujejo, ni temu tako. In tudi v naši družbi imamo določene sile, uh, ki, s katerimi se bomo verjetno morali ukvarjati, ampak nikjer, niti slučajno niso teroristi na, v situaciji, da bi lahko eh, bili uh, vedno močnejši. Potiskajo se obrob in druge sile um, korakajo in se dvigujejo. In torej moramo se prizadevati, da uresničimo naše cilje na eh, Bližnjem vzhodu, da ukrepimo Pakistan, izboljšam odnose in nekega dne upam, da se uspemo, da bo nekega dne tudi vprašanje sprave v Iranu in rešitev političnih zadev. To so nekatere izmed eh, zadev, s katerimi se moramo ukvarjati. To je ukvarjate vi v parlamentu in se ukvarja tudi predsedstvo. Začetek našega predsedovanja je bil zelo. Eh, živahen, takoj do prve dni sem moral iti na Balkan, da tam uredim neke zadeve, potem sem štiri dni eh, moral preživeti na Južnem Kaukazu, se vrniti za nekaj ur v Štokholm, potem pa že odpotovati naprej drugam, predem sem prišel v eh, Bruselj za prvi sestanek sveta zunanjih zadev, ki je bil v ponedeljek in seveda potem sem k vam v parlament. Ne morem pa s svojimi komentarji reči, da sem rešil vse te težave s temi svojimi potmi, zato uh, bom samo vsaj skušal odgovoriti na vsa vprašanja, ki jih boste postavili. In dovolite me, da povem samo še to, kar sem že rekel. Um, pričakujem si sodelovanja z Evropskim parlamentom, ker menim, da to ni le potrebno, ampak je celo konstruktivno in je tudi spodbujajoče, upam, za obe strani. Hvala. Hvala, gospod minister. Zelo ste bili um, izčrpni in tudi jedrnati. Upam, da bodo tudi kolegi. Moram vas uh, obvestiti na nekaj tehničnih informacij naš eh, minister nas bo moral zapustiti čez nekaj več kot eh, eno uro, čez dobro uro. 34 kolegov vas je prosilo za besedo in zato vas moram, moram od vas zahtevati dve stvari in sicer prvič seznam prijavljenih besedi zapiramo v tem trenutku, ne sprejemamo več prijav in drugič moram vas res prositi, da ne presežete dveh minut da bi res vsakdo imel besedo in da bi tudi minister lahko odgovoril. Najprej bom besedo dal koordinatorjem po samiznih eh, strank, na to pa bom sledil seveda prijavo seznamu. Najprej ima besedo gospod Sala Franka. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu kolege Elmarja Broka in v imenu skupine ljudske stranke bi rad pozdravil gospoda Bilta in mu zaželil vso srečo v času švedskega predsedovanja. Srečo boste potrebovali, kaj ti izzivi so res veliki. Čaka nas referendum o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, sestavljali bomo novo komisijo. V Kebenhavnu se bomo srečali za razpravo po, v, za obdobje po Kyoto v tem kontekstu in v tej situaciji bi rad zastavil tri vprašanja. Najprej bi vam rad povedal, da se mi strinjamo z vizijo močne Evrope in zato me zanima, kakšno je pripravljalno delo švedskega predsedstva, da bi čim prej zajamčili delovanje skupnih zunanih služb Evropske unije. Poleg tega se strinjamo z vami, da so človekove pravice univerzalne in da veljajo povsod. Zato bi vas rad vprašal, kakšna je situacija v Iruna, Iranu in kakšen se vam zdi predlog bivšega predsednika Hatamija, torej reformistov, o tem, da bi organizirali nov referendum, s katerim bi potrdili rezultat zadnjih volitev Za konec bi vam rad eh, še zastavil vprašanje v zvezi s situacijo o Hondurasu. Poslali smo delegacijo in podpiramo delovanje kostariškega predsednika Arijasa. Situacijo treba čimprej umiriti. Kakšen je sporazum Evropske unije s srednjeameriškimi državami? Mislite, da je to povezano s situacijo v Hondurasom? Mislite, da bi v sredo, torej rok, ki ga zastavil eh, predsednik Arias, čas, ko bi lahko videli umirjeno situacijo? Najlepša hvala. Skoraj ste samo za nekaj sekund, ste presegli čas. Svoboda, prosim. Hvala lepa. gospod minister Bild, omenili ste zelo pomembna vprašanja, vendar pa bi se rad vrnil na vprašanje v zvezi z Balkanom. To ste omenili že na plenarnem zasedanju. Prvo vprašanje so odnosi med Slovenijo in Hrvaško. Želite novo pobudo ali želite počakati? Boste počakali na to, da se bodo začela pogajanja z novo predsednico vlade na Hrvaškem? To ni seveda vaš, samo vaša pristojnost, veste pa, kakšen je problem. Nisem proti rešitvi, ki se je ponudila, vendar pa mislim, da bi lahko Bosno vključili v sporazum in to čim prej. Kakšna je po vašem mnenju rešitev, najboljša rešitev za Bosno in Hercegovino? Hvala, poslanec Svoboda, nekaj smo pridobili časa. Kaj čim prosim? Kacin verjetno. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod eh, minister. Nadaljeval bom z Bosno in Hercegovino. Dobil sem nekaj obupanih eh, sporočil po elektronski pošti, zaradi tega, ker naj Bosna ne bi bila vključena v paket sproščenega viznega režima. Če si pogledate zadevo z njihovega vidika, je njihova situacija res obupna. Vidijo se kot žrtve v vojni v Balk na Balkanu, so bili žrtev embarga na orožje, sedaj pa so postali žrtev zaradi omejitve prostega gibanja. Zgleda, da Srbi in Hrvati ne potrebujejo več bosanske države, vendar pa je ta država nujna. Zato vas prosim, gospod minister, da jim pomagate in da jim ponudite konkretno pomoč upravi in administraciji v tej državi, da jim date vsa orodja, ki so na voljo za to, da bi lahko omogočili prosto in svobodno eh, gibanje v Bosni in Hercegovini pred 15. obletnico Srebrenice, ki bo naslednje leto. Kosovo, ki je država, ki ne obstaja, ravno tako nima te možnosti. Gre za pozabljeno državo, za pozabljene ljudi. Mislim, da morate uravnovesiti situacijo na Balkanu, to je vaša naloga, če ne bodo posledice res takšne, ki jih ne bomo mogli več nadzorovati. Hvala, poslanec Kacin. Kolega Lunaček, prosim. Minuti seveda. Yes, uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, predsedujoči svetu. Tudi sama bi se vam rada zahvalila za to, da ste si vzeli čas, da ste tukaj z nami, da predstavite vaše predloge. Resnično cenim to, da pravite, da vaše predsedstvo želo, pre, želi prevzeti vodilno vlogo Evropske unije na področju boja proti podnebnim spremembam. To je zelo pomembno. Želim si, da bi ta retorika, vaše besede, ki so dobre besede, prišle v dejanja. Naprimer, da bi imeli prilagoditveni sklad za države v razvoju in da bi ta sklad napolnili s potrebnimi sredstvi. Zgleda, da veliko držav članic tega ne želi. In še dvoje Moja dva predhodnika sta že omenila situacijo prostega viznega režima za eh, Balkan. Srbija, eh, Črnagora in Makedonija imajo to možnost, za Bosno je treba storiti še več. Zadnji trije posebni predstavniki v Bosni, eh, Lajček, Šiling in ostali so kritizirali komisijo zaradi tega predloga, da Bosne niso vključili v ta režim. Mislim, da je nujno, da svet stori, stori vse, kar je mogoče, zato da tudi bošnjaki dobijo možnost svobodnega gibanja, da bodo bošnjaki, vsi bošnjaki, ne samo uh, Srbi in Hrvati, lahko potovali v Evropsko unijo. Upam, da bo do tega prišlo v prvih trih mesecih naslednje leto. In še zadnje vprašanje. Iran, avgusta bo prišlo, da. Do... začetka delovanja novega mandata na teh ponarejenih eh, volitvah. Upam, da Evropska unija na tej inauguraciji ne bo predstavljena na najvišji ravni. Mislim, da mora Evropska unija jasno pokazati, da meni, da so bile volitve nepravilno izvedene. Kaj boste storili za to? Hvala. Charles Tenok, prosim, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod eh, minister. Tukaj sem v kotu bližnji vzhod. Se vrnimo na pobudo za vzpostavitev odnosov z Izraelem. Imate kakšne načrte za to? Bo prišlo do sodelovanja z izraelsko vlado? Ne bomo s tem pomagali tistim skrajnežem in zaradi tega bodo trpeli vsi kot eh, ostali v tej regiji. Omenili ste tudi v Šrilanko, ki je sedaj v času obnove po državljanski vojni. Kitajska je tam začela s svojim vplivom. Kako lahko spostavimo mi naš vpliv v tej regiji? Komisija ima zelo slab sloves v Kolambu in to že nekaj let. Želijo si pomoči Evropske unije, vendar pa potrebujejo tudi seveda pomoč iz držav članic. Sedaj pa še eh, Turčija. Ankara ima seveda eh, veto glede Cipra. Mislite, da bo Ankara kdaj priznala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 gospod eh, predsednik, gospod minister Bild. Hvala lepa, da ste tukaj z nami. Rad bi eh, postavil vprašanje v zvezi z širitvijo. Najprej bi rad omenil Turčijo, potem pa še vprašanje. Na Cipru potekajo pogajanja med eh, predsednikom Kristofijasom in predstavniki z turškega dela in na dnevnem redu je tudi okrepitev evropskih vrednot. Prihajam iz Cipra in zdi se mi nujno, da bi poskrbeli za kohezijo med različnimi eh, silami. Imamo skupen pomemben cilj. Mi, Ciprčami, potrebujemo rešitev, želimo si je. Ne želimo samo, da prosto lahko Eh, potujemo po Evropi, ampak tudi na našem otoku, vendar pa verjetno razumete, da so možnosti za obe politične strani odvisni od zunanjih vplivov. Problema turške okupacije ne boste mogli rešitev, takšne, rešiti takšnega vpliva pač nimate, ne morete vplivati na to, kar se dogaja na področju poroštva in jamstev. Seveda te potrebujemo strani tujih držav. 40 tisoč turških vojakov je še vedno nameščenih na otoku za 80 tisoč tisoč turških ciparčanov. Tudi v Evropski uniji nimamo takšne uh, varnosti. Na, na dva državljana imamo enega vojaka. To vam kaže na to, kakšna je turška vojaška prisotnost na otoku. Naj vam povdarim, da se mi zauzemamo za rešitev, mi smo prvi pri tem, vendar pa ne moremo zagotoviti, da bo protokol iz Ankare podpisan. In še za konec, nekaj v zvezi s Palestino. Evropska unija mora biti bolj konkretna pri reševanju tega problema. Najlepša hvala. Hvala. Naslednji bo Plevris, oziroma Plevris, s tem zaključimo koordinatorje, potem predam besedo ministru. Ne, sem se vhar stokire projedre. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Rad bi vam zastavil nekaj vprašanj v zvezi z eh, širitvijo. Omerili ste širitev na vzhod. Kakšni se vam zdijo argumenti francoske in nemške vlade tako pravijo, da Turčija nikoli ne bo postala polnopravna članica, ampak da se omenja predvsem privilegirano partnerstvo. In sedaj še Turčija, mislite, da bi lahko meja Evrope bila začrtana poleg Irana in Iraka? Mislite, da bi se Evropska unija lahko razširila tako daleč? Mislite, da obstaja možnost, da bi pritisnili na Turčijo? zato, da spremejo določene korake in še priseljevanje. Tukaj nisem natančno razumev, kaj ste dejali. Imamo velik val in pritisk nezakonitih priseljencev, priseljencev v Evropsko unijo. Zato plačujejo še posebej sredozemske eh, države. Iz vašega vidika, po vašem mnenju, mislite, da bi Evropska unija lahko izvedla pritisk na države izvornice priseljencev in zopet tukaj pride na vrsto Turčija. Turčija je namreč tranzitna država, lahko Evropska unija vpliva na Turčijo zato, da bi sprejeli ukrepe in sprejeli sporazume glede ravnanja z begunci in priseljenci. In kaj pa pravila? Če pravila imamo za določeno državo, to je velja tudi za celoten režim. Tukaj imamo vprašanja, kot naprimer odnosi z Iranom. Tudi Honduras bi rad omenil kako bo delovala Evropska unija. Še posebej me zanima vaš odgovor na temo priseljevanja. Skoraj smo se držali časa, damo besedo ministru. Seveda imate na voljo vse čas. Če pa bi radi dali možnost tudi drugim eh, našim kolegom in kolegicam, da bo vas. Eh, da Dodatno vprašanje bi vas prosil tudi za vas, da, da ste tudi vi dokaj uh, jedrnati. <laughs> Dve minuti. No, no, but I, I, I, I would try to. Skušal bom biti čim krajši, ne da bi se izognil preveč vprašanjem. Gospod Salafranka, pripravljanje za našo službo za zanani volitve. Najprej moramo počakati na rezultat ratifikacije Lizbonske pogodbe vendar pa moramo počakati na rezultat. Seveda pa si vsi želimo, da bi imeli to službo za zunanje zadeve, vendar pa si vsi predstavljamo, kdaj bo to na drugačen način. In ko bo prišlo do tega, potem bomo začeli z konkretnimi ukrepi. Imamo pa intelektualno zmogljivost in tudi politično voljo, vendar pa moramo počakati na ratifikacijo v vseh državah, v tem primeru na Irskem in to nas ovira eh, v tem času, vendar pa ne smemo popolnoma zaspati, če lahko tako rečem. Honduras. O tem smo že govorili na plenarnem zasedanju, na kratko. Mislim, da sem takrat dejal, da si da upamo in da si želimo, da bo delovanje predsednika Arijasa uspešno. Zgleda, da to ne drži. In politiko, ki se je držimo, je politika iz prejšnjega tedna. Podpiramo njegovo politiko, njegova predlagana rešitev je dobra za to, situacijo. Sodelujemo z organizacijo ameriških držav in želimo poslati čim bolj jasno sporočilo o tem, kako podpiramo delovanje predsednika Arijasa. Upamo, da bodo uspešni. Upam, da nam še ni treba premišljati o tem, kaj bomo storili, če pogajanja ne bodo uspešna. Za enkrat podpiramo posredovanje. In še naslednja vprašanja, Iran. Nočem se spuščati v podrobnosti v imenu predsedstva glede tega, kaj je treba storiti v Iranu, glede referenduma in tako dalje. Gre za državo, ki ima že določeno obsežnost pluralnosti v tem določenem kontekstu. Pogledali bomo, kaj se bo zluščilo iz te razprave. Oblasti v Iranu pa morajo poskrbeti za verodostojnost v očeh svojih lastnih volilcev. Kakšne bodo posledice, na to bo treba še počakati mi želimo odnose z Iranci, s tem narodom. Gre za narod poln potencijala. Imamo veliko mladih ljudi, ki ima velik potencijal, želje, upe in tako dalje. Videli smo, kaj se je dogajalo na ulicah in situacija je zelo resna. Imamo odnose z režimom, sedaj imamo diplomatske odnose z gospodom Utakijem, sem že veliko krat govoril v zadnjih tednih in pogovarjala sva se o konzularnih vprašanjih, kaj ti aretirali so eh, ljudi brez kakršne koli obrazložitve in dosegli smo, da so jih spustili. Neko francozinjo so aretirali brez kakršne koli obrazložitve, eh, obrazložitve in zato želimo sodelovati z iranskimi oblastmi, zato da bomo dosegli, da še njo izpustijo in enako velja za jedrska vprašanja in za druga vprašanja. Zato seveda bomo stopili v stik, da bomo zagotovili čim boljše rezultate. Imamo kar nekaj vprašanj v zvezi z Balkanom, z Bosno, z vizo o Sloveniji in Hrvaški. Eh, bi rad dejal, Naslednje, nimamo samo ene blokade, imamo še dve blokadi, ki sta druge vrste. To sem eh, vedno dejal v zasebnosti, sedaj lahko povemo to javno, da je retorika eskalirala na obeh stranih. Balkan je območje, kjer je treba z besedami previdno ravnati, kajti obstajajo ljudje, ki verjamejo v to, kar pravite in zaradi tega lahko pride do posledic. Zato sem pozval obe strani, da postopajo hladno, previdno, premišljeno. Obe državi imata interes za to, da se situacija reši. In prej, kot je zadeva rešena, to še veda je v interesu še posebej Hrvaške, lahko hitreje začnemo z postopkom pristopa Hrvaške. To je pomembno za Hrvaško, za celo regijo, kot tudi za Slovenijo. Nobena država si ne želi, da bi bila izolirana v svetu. Tega si ne želi nobena država. Torej, moramo se ukvarjati in reševati probleme, ki jih imamo. Zato pravzaprav gre v Evropi konstruktivno moramo reševati probleme. Nekateri ste omenili tudi vprašanje Bosne. Vem, kakšna je retorika v Sarajevo v tem trenutku. Ta problem ni nov. Vsi smo vedeli, da bo do tega prišlo. Tudi oni bi lahko to pričakovali. S Karlom Švarcengem in Bernardem Košnerjem sem potoval v Bosno. Cel dan smo preživeli z vodilnimi v Bosni, s celim političnim spektrom in pozvali smo jih, da zadeve uredijo, da sprejmejo ukrepe za sprosti vizni režim in če tega ne bi storili, potem bo vlak odpeljal. In če se ne boste dogovorili med seboj, bo prepozno, zato je bolje, da pohitite. Takrat so začeli z delovanjem, vendar pa ne dovolj. Z gospodom Štambergenem sva pred dvemi tedni prebila cel dan z bosanskimi voditelji in sva jih pozvala, da morajo resnično začeti z delovanjem, da bojo uvedli biometrični potni list in tako dalje, da ne govorijo samo o tem, ampak da to resnično tudi storijo. Da se ne pogovarjajo samo z onanjimi ministrstvi, kajti mi smo prijazni, vendar pa tudi znotraj ministrstvom, kajti tudi oni so prijazni, vendar pa veste, zakaj gre. Torej, njim morate dokazati, da ste verodostojni. Če boste obtoževali mednarodno skupnost, se s tem ne boste dosegli ničesar. Upam, da bodo bosanski voditelji začeli z, z rezultati. Vem, da ste prevzeli veliko elektronske pošte, ko govorijo, da so žrtve. Veliko let sem preživel v Bosni, to je moja, skoraj moja druga država. Naj povem kar naravnost. Veliko jih je, um, se jih je borilo v vojni in prihodnost morajo videti za svojo mlado generacijo ne želijo si politične retorike, ampak želijo perspektivo in zato morajo eh, bosanski politiki sprejeti določene ukrepe za to, da bodo zagotovili to perspektivo. Sam bi bil zelo srečen, če bi jih lahko sprejel na to pot. To velja za vse, ne samo za njih. Še Kosovo, to moramo natančno pregledati. Z veseljem se bom lotil tudi te zadeve, kaj ti obstaja nekaj eh, problemov zaradi zakonitosti v naših notranjih zadevah. Glede vprašanja vodilne vloge v boju proti podnebnim spremembam, verjetno ste slišali, kakšno je naše stališče iz ust mojega predsednika vlade. Sam se bo zelo zauzemal za to stvar v naslednjih mesecih. Vsi ga bomo zelo podpirali v predsedstvu. Vodili bomo zeleno diplomacijo, ki bo zelo aktivna v naslednjih mesecih. In še inauguracija eh, v Iranu. O tem še ne moram nič konkretnega izreči vendar pa se strinjam z vašim stališčem. Tudi gospod Tanok je omenil kar nekaj vprašanj. Izrael med njimi. Jasno je, da želimo imeti poglobljen dialog v zvezi s prihodnosti eh, Izraela. To je zelo pomembno vprašanje. Še posebej v teh časih dialog je treba spostaviti. Tako mislijo tudi američani. Sami imajo zelo um, močen dialog z, Izrael, z Izraelom. Imamo vprašanje eh, Gaze. To vprašanje je zelo pomembno za mir na Bližnem vzhodu. Izolacija ni dovoli, eh, sprejemljiva ne samo z moralnega vidika, ampak je tudi kontraproduktivna in upam, da bomo preko dialoga z Izraelom lahko dosegli, da bodo to uvideli in da bodo sprostili svojo politiko. Potem pa bomo videli, kako lahko razvijemo naprej našo politiko. Takšne naše stališče. Šrilanka tudi to je vprašanje, ki je na našem njenem redu. imeli smo element triumfalizma v vladi. Niso bili pripravljeni za to, da bo poslušali mednarodno skupnost. Med obiskom banki Muna v imenu OZN zaželeli so dostop do taborov, to so jim zavrnili, vendar pa upam, da bodo videli, da je zagotoviti mir dosti teže, kot zmagati v vojni. Lahko zmagate v vojni, vendar pa je za stabilnost v državi pomembno, da zagotovite mir. Tukaj pa je pomembno, da si pridobite srca in razum ljudi. Zato moram biti pripravljen tudi na sodelovanje z OZN-om za reševanje te situacije. Cipr. Evropska unija nima nobene vloge v procesu, ki poteka na Cipru. Gre za vprašanje predsednika Kristofijasa in gospoda Talata, da se osredete za pogalsko eh, mizo in da najdete rešitev. Zelo občudujem njuna prizadevanja kajti poznamo zgodovino, poznamo ozadje, mislim, da si resnično prizadevata za rešitev. Obstajajo pa tudi težave. Vendar pa težave niso večje, kot so se pojavile v kakšni drugi situaciji. Če bosta uspela rešiti vprašanja vladanja in oprave, potem mislim, da bosta uspela rešiti tudi druga vprašanja, vendar pa je to moje osebno mnenje, ki temeli na izkušnjah iz preteklosti. Omenili ste tudi vprašanja povezana z varnostjo, ta so najbolj najtežja. To eh, bodo rešali nekje na koncu. ta vprašanja so zelo pomembna. Potem imamo tudi sklepe sveta, ki, ki ste jih že omenili, gre za protokol iz Ankare in tudi druge sklepe. Treba je zagotoviti, da se jih pravilno izvaja z naše strani in tudi strani drugih. Če bo prišlo do sporazuma, kar si seveda želimo, potem moramo mi to kot Evropska unija sporazum podprijeti in ji pri tem pomagati. Vem, da bodo gospodarske posledice zelo pozitivne za obe skupnosti in do tega lahko pride čez nekaj let, vendar pa mislim, da moramo pomagati in podpreti sporazum. Doseganje sporazuma pa ni v naši pristojnosti, to je zadeva predstavnikov obeh skupnosti. Priseljevanje o tem še nisem nič dejal. Razlog za to je, da smo imeli neozradno srečanje tistih ministrov, ki sem jih že omenil, torej ministrov za pravosodje in za notranje zadeve. Srečali so se v Štokholmu in lahko vam kar priznam, da ne vem, o čem so se pogovarjali. Bil sem namreč v Južnem Kaukazu, vendar pa eh, se bo o tem razpravljalo oktobra na svetu na podlagi tega, kar je bilo že sklenjenega junija na zadnjem vrhu. S tem sem pokril večino vprašanj. Hvala, gospod minister. Opravičujem se kolegom in vendar bom moral še skrajšati čas in sicer na minuto in pol, torej na pol drugo minuto, ker na, so na vrsti me že skoraj še dodatnih 30 ljudi. Elmar Brok, minuta pa pol. Prezident, äh, razprezident. Gospod predsednik, gospod minister, predsednik sveta. Dovolite mi, da zastavim vprašanje, kar zdaj v nadaljni proces širitve. Rekli smo, kaj se zgodi z Islandijo, ki bo pojutrišnjo mložila prošnjo za članstvo. To je bistvenega pomena in je tudi eh, del evropske ekonomskega prostora. To pomeni, da je pravzaprav že prevzel določene obveznosti iz eh, članstva in da je prevzel pravni red Evropske unije v veliki meri. Tako da to ni tradicionalni proces eh, širitve, seveda vi ste šved eh, in veste, kaj se dogaja, kaj je z evropskim gospodarskim prostorom, kakšne so vaše izkušnje. In to bi lahko bil dejansko uh, dober primer, da bi lahko na nek način imeli nov pogajalski okvir da bi se lahko bolje približali Evropski uniji in da tako ne bi prišlo do zamude, kar zadeva nadaljne pristope. Seveda, lahko se to zgodi ali pa ne. Ampak eh, vsekakor se mi zdi to zanimiv pristop. Hvala. Rovček. Sempre per un minuto e mezzo. Si, grazie. Pol druga minuta. Mr. Bilt, can I ask you last... Gospod Bilt, Kanada je zahtevala obvezne vizume za Češko republiko, ki je naša članica. Kaj pa lahko storimo kot uh, vi, ki predsedujete Evropski uniji, kaj lahko naredite v sodelovanju s češko vlado, tako da se pravzaprav eh, spremeni to stanje in da bomo ponovno imeli brezvizumski režim za Češko republiko. E, e, Hvala. Kolegica Park. Gospod predsednik, v prvi vrsti mi gre za Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Rekli ste že, da Hrvaška dobro napreduje in tukaj ste naredili piko. Seveda so drugi kolegi zastavili dodatna vprašanja in kaj je sedaj eh, zunanjo mejo. Seveda Slovenija takrat ni imela težav, ampak sedaj je ta zunanja meja in eh, to bo morda problematično za pogajalski proces. Mislim, da moramo ta problem rešiti, to je pravzaprav prioritetna naloga vašega predsedstva, tako da pravzaprav ločeno obravnavamo obe vprašanji, da bomo na nek način zagotovili to pravičnost, to, to je ena stvar, druga stvar pa je pogajalski proces. Mislim, da ne smete čakati na obe strani, ampak videli ste že, kaj se je zgodilo do sedaj. Potem pa bi rada počrtala vse, kar so kolegi že rekli, kar zdeva brez vizumski režim. Zdaj je bila sprejeta ta odločitev in dejansko je prišlo do te delitve. In to smo zacementirali. To se je sedaj zgodilo tudi na terenu. Zato se mi zdi, da bi se res morali prizadevati, da bi naredili nekaj drugega, da bi zagotovili pomoč Bosni in Hercegovini. Ne smemo pravzaprav praviti ista merila za Bosno kot za Srbijo, ampak res moramo zagotoviti to pomoč in da res zacelimo te rane, da pravzaprav rešimo ta etnični konflikt, ki še vedno divja. Potem pa rekli ste, to so stare dejtonske strukture, ampak eh, mi jih pravzaprav moramo nadomestiti. Ampak kako, pravzaprav želela bi, da mi to razložite, kako si to predstavljate vi? Hvala. Nunes. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Z veseljem zopet eh, pozdravljam gospoda Bilda in se mu zahvaljujem za prisotnost. V predstavitvi švedskega predsedstva na prenos zasedanju niste veliko omenjali zonanih odnosov. Delovni načrt je postal dosti bolj jasen sedaj, ko ste omenili širitev na vzhod Evropske unije. Bi lahko bili še bolj jasni, glede naših strateških odnosov, še posebej me zanima Latinska Amerika. Zanima me, če boste spodbudili naše sporozume o partnerstvu z antsko skupnostjo. Sedaj so se ravno kar ste stali v Limi, kar zadeva sredzemske države. Zdi se mi, da je prav, da je prav, da izuzamemo odnose s sredozemskimi državami iz konflikta na Bližnem vzhodu in da sprememo nov pristop v okviru zavezništva civilizacij. Zanima me tudi, kakšno je vaše stališče glede um, sporozumov o gospodarskem sodelovanju. Galer. Ja, vielen Dank, Vorsitzende. Najlepša hvala, gospod predsednik gospod predsednik sveta, rekli ste, da je vse več napetosti, da se položaj zaostruje. Seveda veliko bolje je, da delujemo preventivno na teh eh, nestabilnih regijah, da smo proaktivni. To velja tudi za našo sosedsko politiko in kar zadeva Ukrajino, mi dovolite, da je ta politika, ki je bila sprejeta na ravni Ukrajine takšna, da mora opraviti eh, kar nekaj domačih nalog, preden sploh lahko razmišljajo o tem, da bi postali del Evropske unije. 18. junija je eh, zunani minister se sestal z nemškim zunanjim ministrom in eh, takrat so sprejeli določeno politiko. Mene zanima, kakšno politiko vi nameravate zasledovati v naslednjih mesecih, kar zadeva Ukrajino in njeno približevanje Evropske unije. Potem ste rekli, da želite biti ambiciozni, kar zadeva odziv na krize, ampak mislim, da moramo biti za to zelo dobro pripravljeni in da moramo pravzaprav uveljaviti takšen pristop, eh, ki smo ga že politično sprejeli. Pred eh, petimi leti smo rekli, da bomo razporedili tako imenovane sile za hitro posredovanje. To so eh, tako imenovane bojne skupine, ampak to še ni del eh, evropske varnostne politike. In eh, takrat, pred enim letom, smo imeli pravzaprav pozitivno izkušnjo. Videli smo, da so švedske bojne skupine že dobro pripravljene to je pravzaprav ugotovila naša misija, ampak kar zadeva eh, Kongo, tukaj nam ni uspelo. Zato vam zastavljam naslednje vprašanje. Ali ste pripravljeni za časa švedskega predsedovanja pravzaprav sporediti in oblikovati ta koncept, ga nekoliko prilagoditi, tako da bo dejansko zaživel v praksi in da bodo te note dejansko pripravljene za posredovanje v kriznih regijah? Ora la parola la collega Autala che è presidente della sottocommissione. Sada pa ima besedo kolegica Autala, ki je predsednica pododbora za človekove pravice s sedmimi poslanke in poslankami, pa bo, pri, bo minister imel spet besedo. Izvoli. Puhejoteja, eh, halvasin oni delate, da ta sta. Najlepša hvala. Predsedujoči svetu, gospod Bilt, hvala, ker ste predstavili vaš ambiciozen program na področju človekovih pravic, ampak se mi vseeno zastavlja nekaj vprašanj. Rekli ste, da želite zagotoviti večjo prepoznavnost človekovih pravic na področju zunanje politike Evropske unije. Ali ste lahko bolj konkretni? Kako boste to zagotovili v praksi? Ali boste spodbudili eh, dialog na področju človekovih pravic in posvetovanje s tretjimi državami, tako eh, da bomo priča pozitivnem razvoju dogodkov na tem področju? Predvsem imam v mislih posvetovanje in pogajalski proces z Rusijo in Kitajsko. Opazila sem tudi, da vas eh, zanima svoboda izražanja in da ste govorili tudi o internetnih svoboščinah oziroma o svobodi spleta. Internet je nedvomno področje, ker prihaja do zatiranja človekovih eh, pravic in eh, ta svoboda izražanja se ne zagotavlja na spletu. Potem pa zagovorniki človekovih pravic in njihov položaj je vse bolj resen ker prihaja do res eh, rešni, resnih kršitev, recimo Natalija Stebenova na Kaukazu, to je zagovornica, ki so jo ubili brez sramu. To se je eh, zgodilo po dnevi. Kaj lahko Evropska unija stori na tem področju, kako lahko izboljša razmere na tem področju, kako lahko zagotovi boljši status eh, zagovornikov človekovih pravic, da lahko celo zapustijo državo, ko je to nujno. Hvala in drugi krok zaključimo z besedami kolega. Pero no potem pa damo spet besedo ministru. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le ministre, dans votre... Najlepša hvala. Spoštovani gospod minister. Ko ste uvodoma spregovorili, ste govorili tudi o sredozemskem prostoru. Mislim, da se mnogi strinjamo, da je ta pobuda za sredozemlje pobuda, ki eh, spodbuja gospodarsko politiko, energetsko politiko, pa tudi demografsko politiko. Vendar pa se mi zdi, da so se stvari nekako znašle v slepi ulici. Imam konkretno vprašanje. Zanima me naslednje. Kaj se je zgodilo na zadnjih sestankih eh, kaj se je zgodilo na področju proračunske politike, ker tukaj ni konkretnih rešitev. Stvari so zastale. Mislim, da se ne bi smelo sredotočiti samo na izraelsko-palestinski konflikt, ampak bi morali iti korak naprej. Poleg tega se mi zdi, da potrebujemo nov zagon, da dejansko izkoristimo potencial te pobude. Sedaj pa damo besedo ministru. Uh, thank you. Um, starting with... Najlepša hvala za zastavljeno vprašanje. Morda se bom najprej ustavil pri človekovih pravicah. To je prednostnega pomena ne samo za švedsko predsedstvo, ampak za Evropsko unijo nasploh če lahko sprejmemo različne ukrepe, če lahko izboljšamo prepoznavnost Evropske unije na področju človekovih pravic, bo to nedvomno dobra politika. Podpora Evropskega parlamenta pri tem podsresu pa je nedvomno zelo dobrodošla in to podpiramo. Seveda, zunani ministri tukaj niso dosegli stotstotnega soglasja, čeprav se načeloma strinjamo in moramo zagotoviti da se ta pristop ravnoteži. Evropska unija mora tukaj prevzeti vodilno vlogo in vesel bom nedvomno vse podpore Evropskega parlamenta. Sedaj imamo kar nekaj žgočih vprašanj na tem področju, ampak eh, internet eh, je pravzaprav nova, prva bojna črtva, črta v boju za svobodo. In eh, to velja tudi za tiste, ki želijo omejiti to svobodo v različnih državah. Morda tradicionalna skupnost človekovih pravic eh, tega ni dala v spredje. Upam, da bomo tukaj naredili korak naprej. Rekli smo, kaj o tem meni švedsko predsedstvo, recimo, kar zadeva novo zakonodajo v Kazastanu. To je zakonodaja, ki resno omejuje spletno svobodo. Včeraj sem obiskal Baku, dva blogerja sta se znašla pred sodiščem. O tem sem se pogovarjal eh, z mnogimi ljudmi, ki pravzaprav niti ne vedo, kaj pomeni bloger. Tako da sem moral rešiti tudi te koncepte, razjasnil sem te stvari. To je nedvomno nova bojna črta v našem boju za svobodo. Evropska unija mora biti dejavna na tem področju in upam, da lahko skupaj pozitivno prispevamo k temu procesu, da lahko zavarujemo tudi zagovornike človekovih pravic v različnih eh, državah, kjer so to nedvomno različni problemi. Kar zadeva Latinska Latinsko Ameriko, uvodoma nisem omenil, o, nisem omenil vse stvari, ravno tako Afrika, ker imamo kar nekaj problemov, ampak nisem imel dovolj časa, da bi to sprožil. Prvi vrh našega predsedstva bo tekal z Brazilijo. Brazilija je naša pomembna partnerica, ne samo kar zadeva podnebne spremembe ali energetska vprašanja, to je seveda samo po sebi umevno, ampak tudi druga vprašanja so pomembna. Recimo Honduras je točka, ki je zelo pomembna na našem dnevnem redu z Latinsko Ameriko, ker zdiva sveto, svetovni in eh, sporozum svetovno trgovino in svobodno trgovino. Mislim, eh, da bomo to zagotovili, potem tudi Anska skupnost, verjamem, da nam bo uspelo, isto velja tudi za Merkosur, potem Srednja Amerika. Upam, eh, da bomo lahko naredili korak naprej, ker v tem trenutku nekoliko zaostajamo. Tudi tako bomo zagotovili boljše odnose z razvijajočimi se gospodarstvi v Latinski Ameriki. Kar zdeva vizumska vprašanja, ponovno se vračam na Bosno in Hercegovino. Ampak naj povdarim eno vprašanje. Vizumska politika ne zadeva samo držav Zahodnega Balkana, ampak mislim, da se pojavlja skoraj da povsod, recimo Baku, ki sem ga omenil, ker sem bil včeraj, tudi to je resen problem. Potem vzhodno partnerstvo, tudi to je resen problem. Baku in Moskva, to je linija, ki je zelo zasedena, veliko več letov kot eh, za časa nekdanje Sovjetske zveze, ker če si mlad, želiš potovati, videti svet, lahko greš eh, v Rusijo, če si iz Bakuja, če si mlad, ali pa v Turčijo. Ali pa Armenci ali Sirci si želijo, da bi prišlo do liberalizacije vizumske politike. Pravzaprav upajo, si želijo in sanjajo o tem, ali to želijo Ukrajinci. Ja, lahko kar stavite, da je temu tako. Tako da to je nedvomno zelo zahtevno vprašanje. Želel bi, eh, da bi to vizumsko politiko čim bolj liberalizirali. Verjamem, da je to sila dobrega, da je dobro, če se ljudje med seboj spoznajo, da se sestanejo. Ampak eh, moramo se, se ukvarjati tudi z domačimi vprašanji in vemo, kaj je z drugimi ministri, recimo ministri za notranje zadeve, recimo kaj je s politiko na področju nezakonitega trgovanja z mamili. In eh, to so različni problemi v različnih državah in težko je ravnotežiti ta pristop. Seveda bi želeli odpreti naše meje čim prej, da bi na nek način to omogočili veliki večini držav. Ampak eh, moramo upoštevati tudi druge skrbi, recimo kazenska politika, tihotapljanje, mamila, potem trgovanje z otroki oziroma ženskami. Vse to pomeni, da moramo biti strogi, kar zadeva potne liste, kar zadeva identifikacijo in tako dalje. Ampak želel bi čim prej napredovati, čim hitreje bi želel iti po tej poti, da bi čim več držav pustili v ta okvir. Zahodni Balkan je prinosnega pomena za nas, ampak včasih je stvar veliko bolj enostavna recimo za Rusijo kot za Gruzijo ali Ukrajino. Ali lahko to spremenimo, ali je to pravilno ali je upravičeno? To so vsa vprašanja, ki jih moramo obravnavati in upam, da nam lahko Evropski parlament eh, tukaj pomaga, da lahko tukaj prispevate vi kot odbor za zunanje zadeve ali pa tisti, ki se ukvarjate z notranjo politiko. Tudi eh, z bosanci smo se sestali, pogovarjali smo se o teh vprašanjih, ampak oni so tisti, ki morajo ob koncu dneva sprejeti konkretno odločitev. Kaj pa je eh, s temi datumi, kaj je s prihodnostjo? Imamo seveda visokega predstavnika, seveda nekoč sem sam spostavil ta urad, zato dobro poznam razmere. Zagotoviti mora izvajanje Daytonskega sporazuma. Tudi ta sporazum zelo dobro spoznam, ker sem bil tam, ko smo se pogajali, sodeloval sem tudi pri pripravi tega sporazuma. Verjamem, da je to pomembno. Ampak Dayton ne zadostuje za Bosno, to je moje stališče. Dayton je samo nekakšen začetek te poti. Proces evropske integracije pa je veliko bolj zahtevan, posega vse pore življenja in veliko zahtevamo. Primerjamo sedaj določbe Daytonskega eh, sporazuma, pravzaprav je to priloga 4, ki je del ustave in primerjamo to s pravnim redom Evropske unije. Kaj lahko ugotovimo? Pravni red eh, Evropske unije je tisti, ki bo lahko bistveno preoblikoval bosansko državo v prihodnosti. Izvajanje Daytona je zelo enostavno, če to primerjamo s pravnim redom Evropske skupnosti. Zato bi rad zagotovil ta prehod, da bi postalo to možno, da ne bi samo izpostavljali in se posvetili dejtonskim strukturam, ampak da bi izpostavili strukture, ki bi zagotavljali to, da lahko sprejmemo pravni red Evropske unije. Kot sem že rekel, tako bi bolje posegli v njihove strukture, ampak tudi Bosni bi zagotovili večjo mero stabilnosti. Zato smo sprožili dialog s bosanskimi oblastmi, tudi z našimi ameriški prijatelji in partnerji, kot so Turčija ali Rusija, se pogajamo. In o tem sem govoril. Elmar mi je zastavil vprašanje, kar zdiva Islandijo in eh, govoril je o skupnem gospodarskem območju. Tudi to poznam, ker Švedska je zaprosila za članstvo pred davnimi časi. Mislim, da smo potrebovali dal časa, eh, da smo sklenili sporazum o gospodarski skupnosti v primerjavi s članstvom v Evropski uniji. Več časa smo za to potrebovali. Zakaj? Zato, ker je prišlo do določenih težav v Evropski uniji zaradi Maastrichta in tako dalje. Tako da Evropski gospodarski prostor je bistven del pravnega reda Evropske skupnosti. To je Islandija že opravila, to je opravila tudi Norveško oziroma Lihtenštan. To so tri države, ki so sklenile ta sporazum. Tako da, če kdorkoli od njih eh, zaprosi za članstvo, potem so resnično že v bistveni meri napravile domačo nalogo. Seveda nekaj morajo še storiti, ampak bistveni del pogajalskega procesa so že opravile. To je že za njimi, recimo Avstrija, Švedska ali Finska eh, so izkusile podobno zgodbo, kar smo se mi potegovali takrat za članstvo. Norveška je nekako zastala, Islandija o tem ni razmišljala, isto velja za Lihtenštejn, seveda takrat. To bo imelo bistvene posledice. Kaj pa se bo zgodilo? Pravzaprav sam bi želel biti vizionar in um, želim videti tudi uh, ta pogajalski proces, ki bi se razširil. Ampak v tem trenutku imamo poglavitni pogajalski proces uh, z Ukrajino. Tako da upam, da bomo zagotovili večjo mero jasnosti, kar eh, nedvomno imajo velike težave na notranjem političnem prizorišču. Vedno vemo, kaj je z demokracijo. Ampak eh, morda bi lahko sklenili ta sporazum o partnerstvu in tudi trgovinski sporazum do konca leta. Morda sem preveč optimističen, ampak to je izvedljivo in to je bistvenega pomena za to državo. Potem pa mislim, da bi se lahko spustili v pogajalski proces tudi z Gruzijo, morda tudi z ostalimi državami v regiji. Morda kasneje bi lahko naredili še korak naprej, lahko bi spostavili recimo notranji trg ali kaj podobnega. Če se to zgodi, to nikakor jim ne onemogoče, da bi postali člani Evropske unije, to se lahko nedvomno zgodi kasneje. To bi samo spodbudilo ta proces, ampak eh, najprej morajo prehoditi določene korake, ki so bistveni v tem procesu. Tako da upam, da bomo lahko shodili, da bomo pravzaprav na nek način sknili ta sporazum o prosti trgovini in da bo to potem podlaga za nadaljni proces. <clears throat> Hvala, gospod minister. Prosim vas za razumevanje. 20 vas je prosilo za besedo in bom, uh, imamo še pa pol ure, tako da bom moral skrajšati na eno minuto. Prvi ima besedo poslanec Kuken. Najlepša hvala, gospod minister, jaz sem vesel, da ste prišli k nam. Širitev oziroma daljevanje širitvenega procesa ste vključili med prednostne naloge vašega predsedstva. Bil sem navdušen. Poštevati moramo tudi osebni vidik in vaša osebnost, gospod minister, ker ste res izjemno izkušeni, poznate balkansko zgodovino, delovali ste na tem področju, ni potrebno, da ste skromni. Menim tudi, da vi, ki vodite švedsko predsedstvo na področju zunanje politike in da upoštevamo eh, tudi razmere na Zahodnem Balkanu, sta to dve plati, ki se zelo dobro izpolnjujeta in dopolnjujeta ker dati moramo to evropsko perspektivo državam Zahodnega Balkana in mislim, da lahko tukaj vi naredite zelo veliko. Ali se želite odzvati kakorkoli? Hvala, sedaj pa ima besedo. Podpredsednik Bodin. <clears throat> Monsieur le ministre, euh, hier soir à la télévision. Spoštovani gospod minister, morda ste videli, kaj se je zgodilo na televizijskih eh, ekranih eh, in sicer prišlo je do velikega vojaškega shoda na turškem ozemlju. Turčija je obeležila invazijo na Cipr oziroma okupacijo te države. To je kriza, ki ne traja samo 20 let, ampak celo 35 let polovica ozemlja Evropske unije, države, ki je Evropske unije, je sedaj okupirana. Zato me zanima, gospod minister, kako se vi odzivate na ta slavja? Ali to ni nekako v nasprotju z našo politiko? Ali to ni v nasprotju s koraki, ki gledo v nasprotno smer od eh, članstva? Ali lahko Turčija še vedno ohrani status kandidatke in eh, pravzaprav slavi, da je okupirala teritorij druge države članice. De, eh, bodi, oh. Najlepša hvala, podpredsednik Bodi. Sedaj pa drugi podpredsednik Pasku. Well, Mikrofon, prosim. If, if kako lahko začrtamo in ocenimo uspeh v Afganistanu, ko bomo odšli, naša podlaga je ta, da je civilna komponenta nedvomno bolj pomembna kot vojaška komponenta razmer na tem ozemlju. Ali bi bilo upravičeno, da bi pričakovali dodatne pobude, da bi zagotovili večjo mero usklajenosti in eh, dinamike Evropske unije, ki bi na ta način bolje gledila institucije v tej državi? Najlepša hvala. Balder. Uh, Najlepša hvala. Balska strategija me zanima, kaj načrtujete v zvezi z Rusijo. Poleg tega me zanima, kako boste poskrbeli, da bomo v Gruziji zagotovili uresničitev šest točk in sporazuma. Ampak samo eno kratko vprašanje, kar zdiva bližnjo prihodnost. Vredno veste, kaj se je zgodilo pred enim letom Evropski parlament je pozval vse nacionalne parlamente, da priznajo, da je 23. august skupni dan, ko obeležimo spomin na žrtve stalinizma in nacizma. Vem, da je nekaj nacionalnih parlamentov to potrdilo, da je to sedaj uh, to njihov nacionalni praznik. Kako daleč je Švedska? Ali boste spodbudili vaše kolege v Evropskem svetu, da to spoštujejo in eh, da priznajo ta skupen dan? Ker je to žalosten dan, eh, ki se približuje. To je 70. obletnica pakta med Hitlerjem in Stalinom. Najlepša hvala, Mauro. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, vorrei Hvala, gospod predsednik. Prosim vas, da mi odgovorite nek, nekaj vprašanj na, v zvezi s tem, kaj se dogaja v Južnem Mediteranu. Kar so kolegi so že omenili odnose na Cipru oziroma odnose s Turčijo. Alžirija je država, v kateri so potekali boji, ki so primerljivi s tem, kar se je dogajalo v Iraku, v Libiji, pa v Lebanonu, se dogajanje potem uh, nujno odseva na življenje v sredozemskem prostoru. In zato sprašujem, ali ima Evropska unija strategijo za sredozemski prostor. Ti te, te težave, s te težave, s katerimi se soočajo posamezne države v sredozemskem območju, ne moremo teh težav razumeti, če jih ne upoštevamo v regionalnem kontekstu. In ta regionalni kontekst je pravi izziv uh, za Evropo v prihodnosti. celo vrsto dejavnosti, med seboj doslednih si dejavnosti smo pripravili za naše vzhodne sosede, nismo pa tega naredili za naše južne sosede. Najlepša hvala. Poslanec Taler. Uh, eh, hvala, gospod eh, predsednik. Gospod minister, nedvomno se strinjam s prednostnimi nalogami, ki ste jih zastavili, ampak dve stvari me zanimata. Globalna vloga Evropske unije Kaj vi menite? Kaj naj bi storili na tem področju? S katerimi ukrepi naj bi izboljšali krizno upravljanje Evropske unije in zmogljivost Evropske unije na tem področju? Potem pa Zahodni Balkan. Verjamem, da je nekaj povsem običajnega, da je v središču naših prizadevanj ravno Bosna in Hercegovina. Kaj pa je težava? Mi kot Evropska unija implicitno spodbujamo etnične ločnice na etnični podlagi. To seveda želimo preprečiti, ampak zaznali smo ta problem. Verjamem, da ne smemo spodbujati Hrvate in Srbe, da gredo v Beograd oziroma Zagreb, da bi dobili potne liste, da bi tako lahko prišli v Evropsko unijo. Tako da se mi zdi, da je res izjemnega pomena, da poiščemo nove rešitve, da zagotovimo, da vlada v Sarajevu lahko spoštuje ta merila in izpolni pogoje. Tudi predlog za vas, gospod predsednik, gospod Albertini. Predlagam, da povabimo posebnega predstavnika za Bosn, za Bosno in Hercegovino, gospoda Valentina Inska, čim prej, da pride k nam, da izmenjamo mnenja na ravni našega odbora, da se lahko pogovorimo, kaj lahko storimo mi kot Evropska unija, s katerimi predlogi lahko izboljšamo razmere na terenu. Najlepša hvala. Eh, se, poslal, eh, se zahvaljujem poslancu Talerju, vendar bi prosil kolege, da se res držijo svoje čase. Čau, Marko.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 Povezali ste obe politiki, govorili ste tudi o podnebnih spremembah. Ampak podarili smo še en vidik in sicer kar zdeva predsednika Obama. Kako bi lahko izkoristili to priložnost, kako bi lahko delovali na tem področju, kako bi lahko usmerili varnost in obrambo tako, da bi imeli bolj jasno in usklejeno pozicijo kot Evropska unija, da bi vedeli, kaj lahko naredimo na področju kriz. Predvsem se navezujem na področju Evropske obrambe. Najlepša hvala. Grazie onorevole Giannacco, passiamo ora ai liberali, l'onorevole Weigel. Liberalci, prossimo poslanec Weigel. Sir, per un minuto. I know you as a, as a energetic person and I'm Vem, da ste zelo energični, poznam vas in prepričan sem, da boste zelo dobro izrabili svoj čas, ko boste vodili politiko, zranje politiko Evropske unije verjamem, da je res eh, težko in nehvaležno živeti v ruševinah Gaze, ker je tam življenje res eh, nenormalno in težko je spostaviti palestinsko državo. Bi morali biti energetično upeti v ta proces, eh, zgodoviti bi morali kredibilno evropsko politiko na področju Bližnjega vzhoda. Potem želim vas pohvaliti, ker ste bili res zmerni, kar zadeva hrvaško-slovenski spor. Pravzaprav bi vas pozval, da nadaljujete tam, kjer je proces zaključil Oli Ren. Verjamem, da je bila to pot, ki je bila dobra. Sedaj potrebujemo kompromis, potrebujemo pa kompromis obeh strani. Tako da kompromis je realnost na tem področju in upam, da boste ta kompromis vi tudi uveljavili. Bene, grazie dell'intervento. Eh. Najlepša hvala. Sedaj pa pred ministrom še besedo. Šlotre. Ah, Prej je bivša predsednica odbora za človekove pravice. Eh, eh, Hvala za besedo. Lep eh, popoldan vam želim. Tukaj sem. Vprašanje v zvezi z Libijo. Podpisa sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s za časa vašega predsedstva, pravzaprav Libija ni članica barcelonskega procesa, ne sodeluje v okviru evropske sosedske politike. Zato vas sprašujem, kaj bo s človekovimi pravicami, ali bodo le te pomembne pogajalskem procesu ali ne. To je nedvomno problematično, kar zdaj va to državo. Potem pa drugo vprašanje. Cipr, Turčija in Evropska unija. Rekli ste, da ste kar optimistični, kar zadeva švedsko predsedovanje in možnost, da poiščemo rešitev znotraj Cipra. Nedvomno je to del eh, obveznosti eh, sveta, ki zagotavlja dostop eh, do letališč oziroma pristanišč. Za časa švedskega predsedstva boste nedvomno sprejeli celo vrsto sklepov in zanima me, kakšni so obeti. Ministr. Najlepša hvala, sedaj pa gospod minister, izvolite. Thanks and I start at the end uh, with that. No, I, I indicate... Najlepša hvala. Rekel sem že, da bomo kot švedsko predsedstvo res upoštevali predhodne sklepe sveta. Kar nekaj jih je in pomembni so za vsa vprašanja. Ne smemo jih medsebojno povezovati, ampak obravnavati jih moramo v okviru določenega konteksta in zelo specifično. Želim vas pomiriti, da bomo temeljito preučevali vse sklepe sveta, da jih bomo ustrezno upoštevali, da bomo videli, kaj lahko storimo, da bomo peljali te politike naprej. To je še posebej pomembno, kar zadeva Cipr. Potem ste me spraševali, kaj je z invazijo na določeno državo članico Evropske unije. To je bilo leta 1974. Gospod eh, Papadopoulos je, mislim, da takrat eh, bil nekje v ozadju. Kdo je bil eh, vodja hunte v Ateni? Ne vem, ampak kakorkoli že ta hunta v Atenah je sprožila val dogodkov na Cipru in eh, zgodilo se je to, kar poznamo danes. Sveda takrat, eh, če ne bi bila, če Trčija takrat, eh, oziroma Grčija takrat ni bila članica Evropske unije in to je tragedija. Seveda upamo, da se bo oziroma upali smo, da se bo to spremenilo leta 2004, ko je Cipr postal član Evropske unije. Vemo, da se to ni eh, zgodilo, vemo tudi zakaj. Vemo, kaj se je zgodilo leta 2004. To je ta zapuščina. To je zapuščina iz leta 1974 oziroma leta 2004. Nič se ni spremenilo. In lahko si izberete drobce te zgodbe, te dediščine, ampak vse to moramo rešiti sedaj. To je pa tudi dobra stvar. Ne smemo se pravzaprav spuščati v preteklost, posvetimo se prihodnosti. Sedaj imamo gospoda Kristofijasa, gospoda Talata, dva voditelja obeh skupnosti, ki sta prepričana evropejca in želita preseči ta okvir. Želita rešiti pretekle probleme. Upam, da jima bo uspelo. Upam, da jim lahko pomagamo mi kot eh, Evropska unija. Sedaj nismo del tega procesa rešitve, ampak lahko jim zagotovimo svojo podporo. To je pomembno ne samo za sam otok, ampak to je pomembno tudi za celotno regijo in pomembno je tudi, da spostavimo to povezavo z evropskimi prepričanji. Tako bomo naredili konec konfliktom in vojni iz preteklosti. In dobro veste, da imamo veliko konfliktov in vojn v evropski zgodovini. Kar zadeva bližnji vzhod, pa tole strinjam se s stališčem, ki je bilo predstavljeno, da moramo pravzaprav mi biti aktiven igralec, da lahko zagotovimo mir. To je pa veliko lažje govoriti, kot zagotoviti v praksi. Dobra stvar tega procesa je ali mi govorimo ameriško angliščino ali oni govorijo britansko angliščino, pa zbral to niti ni najbolj pomembno, ampak eh, stvar se je spremenila. Zagotovili smo ta kompromis. Zelo dober dialog eh, smo zagotovili z ameriško administracijo na številnih področjih, ki pisujejo velik pomen naši pobudi na področju miru. Tudi Izrael je uvidil to dodatno priložnost, tudi kar zdajva palestinsko oblast, eh, ker neke težave imajo na področju politike in gospodarstva. Tega se zavedamo. Videti moramo tudi, da januarja verjetno bo prišlo do volitev na palestinskem ozemlju. Zmagovalec teh volitev bo pomemben za naš pogajalski proces. Vključili bomo številne politične sile na palestinskem ozemlju. In morda nam bodo oni všeč, morda pa ne, ampak to so demokratične volitve. Morda bomo lahko zagotovili mirovni proces, morda nam bo to uspelo do volitev in upam, da bo to pomembno vplivalo na pogajalski proces. Verjamem, da se mi tega zavedamo kot evropska stran. Vem, da se tudi Washington tega zaveda. Poglejmo, ali lahko sodelujemo. Ali lahko zagotovimo ta dodaten korak. Libanon, stvari se razvijajo v dobri smeri. Pogovarjamo se tudi s Sirijo. Kar nekaj točk moramo obravnavati, tako da bomo celovito rešili palestinsko vprašanje, ki je bistvenega in kritičnega pomena. Na nekaj vprašanj nisem odgovoril, recimo Češka republika in vizumska politika, ampak komisijo smo zaprosili, da poroča, da preuči zadevo, ker je to v njeni pristojnosti in potem bomo videli, ali se lahko odzovemo na ustrezan način. Potem bojne skupine, Gospod Metanako je govoril o zmogljivostih kriznega upravljanja Evropske unije. Verjamem, da bomo bolje krizno upravljali naše območje tako, da izvedemo Lizbonsko pogodbo, da jo sprejmemo. Seveda, to ni celovit odgovor, ni edini odgovor. Ampak, če sedaj pogledamo, kaj smo storili mi kot eh, švedsko predsedstvo, kaj je storilo češko predsedstvo, vidimo, da obstaja potreba po Evropski uniji veliko krat stopijo v stik z nami, želijo, da se z njimi posvetujemo, ampak tudi, če bi bili najmočnejši, najboljši, kot predsedstvo tega ne bi mogli zagotoviti. Pravzaprav smo žrtev lasnega uspeha na tem področju potrebujemo boljše skupne institucije in eh, na tej podlagi bomo lahko pravzaprav zagotovili odziv Evropske unije na globalni ravni, lahko bomo rešili vse probleme, ki ste jih eh, vi izpostavili, lahko bomo imeli obravno politiko, diplomacijo, eh, pomoč, krizno upravljanje in vemo, da je vse to potrebno. Potem bojne skupine so del te zgodbe. to je pravzaprav pristojnosti bolj ministra za obrambo in ne toliko ministrov za zunanje zadeve. Želim bi videti, kakšne so te strukture. Morda nisem bil dovolj diplomatski, ampak to pravzaprav ni bila situacija, o kateri ste govorili vi, ampak. Eh, govorili smo o že obstoječih bojnih eh, skupinah in naredili smo inšpekcijo in kaj sem izvedel morda so bile na nekakšnem bruselskem dokumentu, ampak niso bile prisotne tam, kamor smo jih napotili oziroma jih sploh ni bilo. Zato moramo rešiti to vprašanje. Bojne skupine so zelo drag instrument. Ne smemo se pravzaprav več pritoževati, da jih eh, nismo ustrezno uporabili oziroma da jih eh, nismo namestili na ustrezna območja in eh, kar nekaj letih nismo uporabili na švedskem. Tako da dejstvo, da ne uporabljamo določenih strukur, ni argument, eh, ki ga uporabljamo, da sploh ta instrument ni potreben. Tako da, ko napoči čas, upamo, da tega trenutka ne bo prišlo, ampak upam, da bodo res prisotne, da jih bomo lahko recimo namestili v desetdnevnem obdobju, da bomo poštevali recimo tudi diplomatske kanale, humanitarno pomoč eh, in verjamem, da je del rešitve tudi to, da imamo zelo dobre in delujoče inštitucije v Bruslju potem sredozemska regija, celostna strategija, Unija za sredozemlje. Seveda lahko povem, da podpiram koncept te Unije za sredozemlje. Seveda se zavedam težav, kar nekaj jih je, ampak to je tudi filozofsko vprašanje in verjamem, da isto velja nedvomno tudi za vzhodno partnerstvo. To je partnerstvo med Evropsko unijo kot celoto in posamezno regijo. Torej upoštevati moramo celoten okvir Evropske unije, to je Brusel in 27 držav članic in vsi se ukvarjajo s to politiko. Ravno zato Unija zagotavlja to dodano vrednost. Ne velja samo to za sredozemske države. Seveda je dobro, da so tudi one upete v to politiko, ampak to je širši koncept in isto velja tudi za vzhodno partnerstvo. To ni partnerstvo, da nimo med Polsko in Švedsko, ki sta pobudnici tega procesa, ampak to je proces, ki vključuje vse države Evropske unije in vse evropske inštitucije. Tako smo povezani z našimi partnerskimi državami. In to ima nedvomno tudi institucionalne posledice za delovanje same organizacije. Samo ta pristop mislim, da je določen in lahko zagotovi to transformacijo teh odnosov med eh, temi državami oziroma našimi partnericami. In the Swedish parliament. 23. avgust, eh, švedski parlament. Eh, žal ne poznam odgovorov na ta vprašanja ampak mislim, da bodo nekako obeležili ta dan, čeprav ne poznam podrobnosti. Kar zdeva švedski parlament, lahko povem, da so že na počitnicah ravno ta dan oziroma v tem obdobju. Ampak to ne priprečuje našega delovanja, nedvomno. Verjamem, da velja poudariti, da bomo priča številnim datumom v teh mesecih, ampak sam vedno podarjam to prihodnost, ampak včasih je seveda dobro, da se spomnimo tudi zgodovine. 19. august, potem 23. Eh, august, potem 1. september. Vse, vse te datume poznamo, vemo, kaj se je zgodilo takrat, potem 9. september oziroma 17. september. Vsi to so, vse to so razlogi ki pravzaprav spodbudijo razmislek o preteklosti in razmisliti moramo tudi o tem, kaj to pomeni za prihodnost evropskih inštitucij. Afganistan, eh, pa, pa, Pakistan prednostnega pomena, svet in komisija oziroma sekretarjat eh, sveta in komisija se bosta ponovno posvetila tem zadevam in poročala svetu za zunanje zadeve. In takrat bomo videli, kaj lahko naredimo na področju civilne zaščite vojaškega posredovanja v Afganistanu. Lahko pravzaprav dopolnimo varnostne ukrepe. Ampak najprej moramo zmagati, zagotoviti moramo mir. Poskrbeti moramo za stabilnost dolgoročno. Verjamem, da lahko uporabimo več sredstev in verov Evropske unije. Veliko več, kot smo to storili do sedaj seveda vsi vemo, kaj so dejanske težave, kako težko je mobilizirati policijske enote in druge enote, ampak eh, ambicija mora biti prisotna. In ob koncu gospod eh, Kukan, evropska perspektiva ne bi se mogel bolj strinjati. Vedno sem navdušen, ko vidim, kaj lahko naredi evropska perspektiva. To lahko velja za Južni Kaukaz, za Zahodni Balkan, to lahko velja nedvomno tudi za Ukrajino. ste poslanec in predstavljate nekakšen sen za številne države, ki še niso v okviru Evropske unije. In eh, to je pravzaprav sen, ki lahko preoblikuje to družbo. Če bomo odzve, oduzeli ta sen, se bojim, eh, da bodo na oblast eh, prišli tisti, ki zagotavljajo nekakšno nočno moro. Tako da ta širša perspektiva članstva je pomembna za našo stabilnost, za stabilnost jugovzhodne Evrope in za Zahodnega Balkana. Vse to so ključna vprašanja. Najlepša hvala, ker ste bili tako prijazni z mano. Abbiamo ancora in nota una decina di interventi, il signor ministro sta già. Imamo še deset ljudi na vrsti, medtem ko uh, gospod minister že zamuja samo 30 sekund, nobenih komentarjev, samo vprašanja. Poltaševič, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala, gospod minister. Rad bi vam predvsem eh, čestital za osebno sodelovanje v partnerstvu v projektu vzhodnega partnerstva. E, rad bi vas vprašal na vprašanje v zvezi s eh, kršitvami človekovih pravic v Belorusiji. Verjetno se zavedate, da so bile lani januarja Um, mirov, mirne demonstracije, enajst jih je bilo zaprtih in en obsojen na en, uh, eno leto uh, zaporne kazni, ostali pa še vedno čakajo sploh na sojenje. In torej bi vas vprašal, če lahko na vrh vašega dnevnega reda v odnosih z Belorusijo postavite uh, tudi vprašanje človekovih pravic in odnosov do zapornikov. Najlepša hvala, Protaševič. Sedaj pa Dekejzer, prosim. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Bild, verjetno ne morete veliko narediti na Bližnjem vzhodu sedaj, vendar veliko lahko naredimo, predvsem eh, Sirijo. Niste omenjali posebej Sirije, vendar je Sirija zelo pomembna za naše odnose s si, eh, Libanonom in Iranom. In ta postopek je eh, Sarkozy na novo lansiral, potem je češko predsedstvo te, ta prizadevanja skoraj da zamrznilo. Ali to spada tudi v program dela 4. in 6. septembra? Ja, Ora la parola l'onorevole Kumucakos. Kumucakos, prosim. 30 sekund. Samo vprašanje, brez komentarjev. Kjer je Burje, ilikrina, vem, kaj te novi sas, tem pregumeni, a pandi si sas. Gospod predsednik, gospod minister, se opravičujem, nisem prav razumel, ko ste omenili zgodovinsko povezavo z grško diktaturo. S tem se ne more opravičati 35-letna okupacija turškega dela Cipra. Prosim vas, eh, da ste to bolj jasno obrazložite na naslednjem nastopu v času švedskega predsedovanja. Negativno sporočilo Turčiji tudi ni. Prav, ko pravimo, da ni mogoče polnopravno članstvo, napak pa je tudi, da vedno popuščamo, ko Turčija ne izpolnjuje svojih eh, obvez. Panceri. Hvala, gospod eh, predsednik. Jaz sem eden izmed tistih, ki so bolj zaskrbljeni nad eh, Lizbonsko pogodbo in sicer me bolj skrbi od uh, irskega referenduma sodba ustavnega sodišča v Nemčiji. In zato se sprašujem, če ni morda trenutek, da globoko premislimo o širitvi Evrope. Sicer razumem vaše razloge, vendar ne bi radi videli, da bi širitev bila težava, postala težava eh, in bi zaradi Lizbonske pogodbe v bistvu zaradi širitev naredili več problemov, kot bi jih rešili spremembo Lizbonske pogodbe z ratificiranjem Lizbonske pogodbe. Morda ne bi bil čas, da stvar na novo premislimo in si pustimo čas za premislek. Sedaj pa vam, Balen, za skupino Arbe. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Veliko je bilo govora o Cipru, tudi ciprčani so govorili, ampak dovolite mi eno vprašanje. Imamo sporazum iz Ankare, imamo Dunajsko konvencijo o zakonu, o, um, o pravilih za uh, sporazume, kar pomeni, da če podpiše sporazum, ga moraš tudi ratificirati. In kaj lahko, kaj bo švedsko predsedstvo naredilo, da bi jo tudi Turčija izvajala a, a, sporozum iz Ankare? Najlepša hvala. Boskurt sedaj. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dve kratki vprašanje ministru. Prvo, glede Turčije. Konec leta oziroma ob začetku novega obdobja vedno rečemo, Dajmo počakati, počakali bomo, kako se stvari razvijajo s Ciprom in tudi vi ste tako rekli, da bomo pač počakali, se bo, tedaj od vas je to odvisno, ali boste tudi vi počakali, mi sami ste rekli, da boste počakali morda, eh, da vidimo, kaj lahko najdemo v Turčijo. Drugo vprašanje pa Honduras, zelo strogi ukrepi so se uvedli eh, v tem primeru. Kaj pa ni delovalo? In zato se sprašujemo, Kaj, kaj bo Evropska unija naredila, da dejansko reši situacijo? Loh bile, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod Bild. Povdarili ste človekove pravice in dejali, da jih boste dali v ospredje pri vašem delu. To je zelo pomembno. Evropske, Evropska unija se zauzema človekove pravice, prišlo je tudi do kršitev človekovih pravic tukaj znotraj Evropske unije v okviru boja proti terorizmu. Ter, terorizmu. Sedaj pa vidimo, da so se ZDA iz svojih napak nekaj naučile in poskrbele bodo, da napak ne bodo več ponavljale. Sedaj pa vprašanje, kaj bo storilo švedsko predsedstvo, da bodo evropske države prevzele odgovornost za zelo dobro uh, dokumentirane kršitve človekovih pravic v tem boju. Prodi. Poslanec Prodi. Grazie, presidente. Thank you, uh, Mr. Minister, for... Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, eh, gospod minister, imam vprašanje v zvezi s podnebnimi spremenami oziroma segrevanjem ovega zračja in sicer uh, v zvezi z negativnimi izidi srečanja G14, ker nimamo nobenih sklepov. Mislim, da je tudi naš predlog preveč eh, centriran na Evropo in ne eh, štejemo, ne upoštevamo eh, držav v razvoja. Kaj menite vi? Ne bomo dosegli globalnega sporazuma, ki bi ga pa nujno potrebovali. Najlepša hvala. Honorevole Mavro Nikolas. Sedaj pa Mavro Nikolas. Συγχαρητήρια για την Προεδρία, για την ανάληψη της Προεδρίας. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Čestitke eh, za začetek vašega delovanja v predsedstvu. Pogajanja na Cipru. Evropska unija ne more direktno vplivati na ta pogajanja, seveda pa imamo pristojnosti glede procesa vključevanja Turčije v Evropske unije v tem okviru lahko jasno Turčiji povemo, da okupacije ne dopuščamo. Sedaj pa še problematika nezakonitega priseljevanja. Lahko predsedstvo povdari, kako zelo potrebno je, da se uh, konča ta okupacija severnega dela Cipra. Sedaj pa Hawik. Um, čestitam gospod karl bildt za um, izjavo ki ste jo podali v prejšnjih dneh e, sprašujem se omenili ste jo gruzijo in se sprašujem če bi uh, lahko Vemo, da je nekaj delovalo kot deterent, toliko se razume odgovornika, ali morda mi bi lahko delovali z Rusijo, ki da na področju Južne Osetije. Eh, del dibatito non orevole Gomez. Gomez, zadnji, ki ima besedo. Here in Europe calling for the urgency of the reform of the Security Council is the Pope. Has the Swedish President... Edina oseba, ki govori o reformi Evropskega sveta je eh, papež. Eh, ali ste vi, imate v namenu kaj narediti? Rekli ste, da ni bilo časa, da omeniti Afrike, vendar obstaja vprašanje v Afriki, ki je bistvenega pomena. In to je obsodba Mednarodnega kazenskega sodišča Omara Baširja. Kaj pa delamo mi na tem področju? Ali ste vi res verodostojni in lahko to naredite? Se upravičujem za vse ostale ampak sem moral biti zelo strog. Tisti, ki so prosili za besedo, preden sem rekel, da ni časa, so dobili besedo. Drugi pač ne morejo, ni, niso. Gospod minister ima omejen čas, ima tudi druge obveznosti, ne more biti samo z nami danes in zato mu dajem besedo za odgovore, za zadnje replike. Um, tudi ja bom skušal biti čim krajši. Reforma varnostnega sveta. Ehm, je nujno potrebna, to, kaj evropske prizadevanja so tudi potrebna, ker imamo, ampak to je zelo težko, ker nekatere države članice imajo pač razhajajoča stališča, nekateri imajo pač eno, eno stališče, druge države članice imajo iz drugih razlogov drugo stališče. In torej je to vprašanje, to vprašanje je takšno, da Evropa ni mogla še najti enotnega stališča. In če me vprašate, kaj bo švedsko predsedstvo tukaj naredili, moram biti pesimističen in nisem pa vsem pripričan, da bomo kaj naredili. In če vam tega že ne morem, uh, ne morem uh, obljubiti, da bomo kaj naredili, vam bom obljubil nekaj drugega, da bomo podprli pač uh, um, obsodbo v mednarodnega kazenskega sodišča Omara Bašira, ker hočemo videti mirovni pritev v, v Sudanu. In torej eh, naša podpora mm, mednarodnemu kazenskemu sodišču je eh, zelo eh, močna. Kar zadeva Belorusijo, bomo se sestali z unanjim ministrom Moratinom iz Belorusije v torek. No, se opravičujem. Ja. Zagotovo so ta vprašanja na, visoko na našem dnevnem redu. Eh, komisarka mm, Ferrero Valdnar je bila tam pred nekaj meseci, eh, drugi so obiskali predsednika Lukašenka, jaz osebno nisem bil, ampak eh, bo zagotovo naš glas zelo jasno se izrazil. Kar zadeva bližnji vzhod, postavili smo jim vprašanje tudi z, glede Sirije. Moj namestnik, moj namestnik je bil pred nekaj dnevi v Damasku na pogovorih in uh, Tudi mi bi radi mirovni proces tam videli in ga opazovali tudi z tega strani. Postavljali smo vprašanje tudi, seveda moramo upoštevati tudi Libanon, Izrael eh, in odnose, torej vpliv Irana, ki je dokaj vplivna sila. Eh, kar zadeva kršitve človekovih pravic v evropskih državah, ja, imamo eh, kršitve človekovih pravic. In mislim, da je najbolj učinkovito orodje tukaj Evropsko sodišče za človekove pravice mi imamo najmočnejše orodje na svetu za, oziroma sredstvo na svetu za uh, varovanje človekovih pravic, ker ne velja samo za Evropsko unijo, ampak vključuje naprimer tudi Rusijo. In jaz sem bil um, nekaj časa predsednik uh, uh, sveta ministrov sveta Evrope um, skupaj z drugimi državami, tudi Slovenijo in uh, mi se, se potekovali takrat, da ti mehanizmi de, delujejo. Zato uh, Eh, smo skrbeli, da se sodišče tudi podpre eh, in dobi nujno podporo, da lahko deluje. Moramo se pa zavedati, da, ja, no, in se prekinja govornik in nadaljuje drugače, pravi, tudi Švedska ni uh, najbolj uh, blesteča članica, ker tudi mi smo uh, že nekaj kazni dobili strani uh, Evropskega sodišča in smo morali, smo izgubili tožbe in smo morali potem spremeniti zakonodajo, ker so tudi manjše kršitve upoštevane kot kršitev človekovih pravic in to smo morali stvari spremeniti. In torej, ko, pravimo, ko hodimo v druge države, pravimo, mi na vam ne pridigamo, tudi, to velja tudi za naše institucije, tudi mi se moramo držati teh sklepov sodišča. Bilo je vprašanje uh, o sporozumu iz Ankare. Mislim, da je, mislim, da je ang, ankarski protokol. Eh, odgovor je isti, kot sem že rekel, v zvezi z različnimi sklepi sveta, sklepi sveta, da se moramo pač držati tega in mislim, da sem torej že odgovoril na to vprašanje. Ja, Honduras, uh, dejansko mislim, da smo naredi, pravilno postopali v primeru uh, Hondurasa in smo podprli predsedna, predsednika Arijasa in uh, njegove utemelitve skupaj z organizacijo um, Južnoameriških držav. Uh, je pač dobitnik Nobelove nagrade in um, verodostojen človek, ampak uh, je tudi on izpostavljal svojo od odgovornost vseh ljudi za mir, eh, varnost, eh, mir in demokracijo in to je pomembno tudi za eh, prihodnost miru in demokracije na našem delu sveta tukaj. Upam, da smo pravilno podprli organizacijo ameriških držav, organizacijo Afriške unije. Eh, organizacijo jugovzhodne azijskih držav in da bodo te organizacije veliko bolj učinkovite in ko se bodo one začele ukvarjati z reševanjem konfliktov, potem se moje mnenje ni, da bi morali mi eh, vstopati in reševati probleme, ampak da bi morali podpirati te regionalne organizacije in pričakovati od teh organizacij, da podpirajo nas, če pa potem stvar ne uspe, potem Eh, se eh, najdemo v čudnih eh, razpravah, kaj potem narediti s prostotrgovinskim sporazumom in tako dalje, ampak to je ločeno vprašanje. In čisto na koncu podnebne spremembe ne bom se spuščal v to, razumem pa vaše vprašanje, bom to nekako vas, pač s temi vprašanji se obrnite na tiste, ki se neposredno ukvarjajo s tem, kar pa zadeva Gruzijo sem cel dan z misijo porabil v eh, Gruziji in preveril, kako tam stvari delujejo. In naj povem še nekaj v zvezi z eh, obladovanjem kriznih situacij. V zadnjih letih, dveh letih smo nekako izboljšali naše reagiranje na Eh, krize. Mi smo pošiljamo misije, misije, poslali smo misijo v Čad in Južnoafriško republiko, poslali smo v zelo težkih okoliščinah, zelo zahtevnim mandatom, v zelo težko situacijo in s tem eh, mandatom smo uspeli to predati um, Združenim narodom pod vodstvom potem različnih um, sil eh, in pokazali smo naše vojaške sposobnosti. Nihče tega ne bi mogel narediti, ne Združeni narodi, ampak to smo naredili mi. Sedaj vodimo misijo. Atalanto v Edenskem zalivu, v Alenskem zalivu tudi to ni bilo, niste, nismo mogli tega niti zamisliti pred nekaj leti in stvar deluje. To je bistveni prispevek za vse to, kar je treba doseči tam. In tudi tam smo dokazali, da naredimo lahko, um, da lahko naredimo več, več, kot si ljudi mislijo. In isto uh, velja za ki smo jih poslali zelo hitro, v desetih dneh, v dvajh tednih in njihovo delo me je res uh, prijetno presenetilo, so neoboroženi, morajo biti neoboroženi, ker so opazovalna misija in bistveno so prispevali k stabilizaciji zelo volatilne situacije, ker, in, ker imamo tam administrativno razmetljeno črto med Abhazijo in Južno Osetijo. In uh, ko sem to rekel, je mandat naših sil ta, da pokrivajo celotno ozemlje Gruzije. In z veseljem ugotavljam, da resno jemljajo svoj mandat in eh, kakor je treba, dejansko patrulirajo celotno območje, ki ga smejo um, patrulirati. Ampak moramo tudi, eh, veste, da so bile uh, vse mednarodne organizacije izgnane iz Abhazije in Južne Osetije in nam je res žal za to in bomo iskali vse možnosti, da uh, podpiramo vse humanitarne organizacije in druge organizacije, ki um, skrbijo za varovanje ljudi, ki živijo v teh državah in, in bomo skušali dobiti pač um, dovoljenje, da naše sile monitorirajo oziroma nadzorujejo tudi območje Abhazije in Južne Osetije. Tega ne bomo zelo svit, hitro dosegli, ampak obstajajo možnosti da bo to še vedno zelo pomembno, tudi če kratkoročno ne bomo uspešni. Uh, ker smo to postavili kot načelo za prihodnost. Te naše sile imajo zelo, pomembno, igrajo zelo pomembno vlogo pri stabilizaciji Gruzije. Mislim pa, da smo tudi eh, tam e, postavili določena načela, ki so bistvenega pomena za dolgoročno reševanje konfliktov na Kaukazu. Najlepša hvala. Iskreno bi se zahvalil ministru za o, tako obširno eh, odgovore. Vsem kolegom bi se zahvalil, ki so eh, prispevali k tej zelo poglobljeni razpravi. To je začetek sodelovanja, ki bo, se bo prav gotovo nadaljevalo v prihodnosti in eh, bo nekako videli smo, kako je Švedska prevzela vodilno vlogo na tem področju zunanjih zadev in to na učinkovit način. Najlepša hvala, gospod minister, hvala vsem nadaljevali bomo po pozdravih, ko se bomo poslovili od ministra, bomo nadaljevali naš sestanek. Hvala. Thank you. Thank you.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 pripravil v prejšnjem sklicu. In druga mapa je InfoKit. To je obvestilo o pač informacijski dokument o poglavitnih področjih delovanja odbora za zunanje zadeve in nekako smo tukaj postavili naš program za delo v prihodnosti. Sedaj enkrat je ta dokument na voljo samo v angleščini, v prvih dnevih septembra ga boste imeli na voljo v vseh jezikih. Tako boste si lahko Eh, že sedaj zabeležili, kaj nas čaka. Imam še obvestilo. Sicer danes zjutraj se je sestalo predsedstvo in se je odločilo, da bo kolegu Peter Leju oziroma izbralo je, določilo je, da je kolega Peter Le eh, poročevalec za eh, pripravljalec poročila o sporazumu o partnerstvu za, s Tadžikistanom. Uh, Eh, kolegica Nates eh, in Witten in Brooks so dobili tudi eh, poročilo o proračunu skupnosti za leto 2010. Dodali smo k temu vsemu še um, koledar vseh naslednjih sestankov. Sedaj pa preidemo takoj na dnevni red in sicer najprej imamo proračun za leto 2010, to je tretji oddelek oziroma In predajam besedo kolegici Nejc, da nam predstavi to vprašanje. Uh, uh Najlepša hvala, gospod. Uh, Na začetku moram reči, da jaz, sem, jaz pripravljam to mnenje o poročilu, ker sem to nekako nasledila od svojega predhodnika, uh, Ištona Sentivanja, ki nažalost ni bil na novo izvoljen in so me eh, prosili, če lahko jaz to prevzamem. Čeprav proračun ni, proračun ni prav moje najmočnejše področje, se bom pa potrudila. Eh, Sekretarjatu odbora se zahvaljujem in tudi svojim sodelovcem za vso pomoč. Pripravili smo dva dokumenta, osnutek eh, mnenja našega odbora o osnutku eh, proračuna. To mnenje je namenjeno odboru za proračun. Potem pa smo pripravili še delovni dokument, v katerem sem podala celo vrsto uh, komentarjev in vam jih seveda dajem v branje. Pa pripravili, pripravila, pripravila sem tudi celo vrsto osnutkov predlogov sprememb, ki vam jih tudi dajem v premislek in v branju. Moramo se torej odločiti, kaj bomo naredili. Morate se odločiti, če. Eh, tudi vi se morate odločiti, seveda, če boste vložili dodatne predloge sprememb. Mislim, da je končni rok za vložitev predlogov sprememb 25. august. kateri so najpomembnejši vidiki eh, četrtega oddelka osnutka proračuna? Pod eh, četrtim poglavjem, kar najbolj preseneča, da sploh primankuje sredstev. Ni sredstev. To seveda ni prvič, da se to zgodi. Tako eh, komisija kot eh, svet to počneta, ker vesta, da bosta v teku leta, ko bo prišlo do nujnosti, bodo službe naredile vse, kar je mogoče in nemogoče, eh, da eh, najdejo še eh, zadnje kovance v zadnjem predalu in potem bodo pritekli samo na parlament, da mi to potrdimo. Ampak mi vemo, da to ni najboljši način eh, za dolgoročno eh, planiranje proračuna, tudi ni eh, dobro pripravljene dolgoročnih politik, seveda. Zmanjšanje obveznosti lahko delno razložimo s financiranjem instrumenta za hrano, to je instrument, ki je bil sprejet leta 2008 in predvsem se je financiral iz proračuna za leto 2009. In sicer 49 odstotkov celotne vsote enega, uh, ene milijarde in ostal je, 51 odstotkov je ostalo za uh, proračun za leto 2010. To, kar me preseneča in da me je popolnoma nesprejemljivo, je popolnoma nerealistično zmanjšanje financiranja za Palestino. Morali bi ustrajati, da bi poglavi, da bi temeljni postopek eh, sprejemanja proračuna dejansko bil delovna uh, eh, istočnica, ker eh, ni resno obnašanje, če se znesek nerealistično zmanjša, ko človek zelo dobro ve, da bomo v naslednjih mesecih morali te zneske eh, zviševati in morali bomo iti eh, pač naj, da najdemo dena, nekje najti denar za to. To je moj drugi komentar. Prav tako je komisija izpostavila, eh, da je skupni znesek obveznosti za izplačilo nižji kot v preteklih letih, zato ker so um, preostali obveznosti se bistveno zmanjšale, kar pomeni, da se je izvajanje uh, politik bistveno izboljšalo in upam, da je to tudi res. 212,8 e, milijonov evrov je bilo danih na stran, torej v rezerve, in se skriva nekje pod uh, uradnimi zneski v proračunu. To je pa kar velik uh, uh, znesek, imamo kar uh, velik manevrski prostor, vendar moramo to tudi primerjati z dejstvom, da je komisija se odločila, da hoče res Eh, povečati obveznosti za Palestino, tako kot tudi za Kubo, Gruzijo, Kosovo, v morda celo dodatna sredstva za ponovno eh, za poenotenje Cipra in za boj proti podnebnim spremembam. Vse to naj bi se financiralo iz teh rezerv, ki so ostale skrite v proračunu. Torej, ta sredstva so že skoraj, da že uh, porazdeljena in namenjena in je torej popolnoma neresno, da jih komisija tukaj uh, predstavlja kot rezerve. Uh, to preprosto pomeni, da bodo vsa dodatna sredstva za druge prednostne uh, um, naloge ali nepredvidene dogodke, recimo naravne nesreče ali karkoli se pa zgodi v letu 2010, vse to nas bo privedlo, da se bomo znašli v tež, velikih težavah, ker bomo morali najti finančna sredstva. Svet je zmanjšal um, obveznosti za plačila v četrtem poglavju za 89,11 milijonov in zmanjšal obveznosti za plačila za 259,47 milijonov, s tem pa je zve, povečal to manevrski prostor, Eh, komisije za, na 309,90 milijonov evrov. Torej, komisija je, si je dala v rezerve 220,8 milijonov e, evrov, svet pa je to še zvišal na 309,90 milijonov evrov. Začetni predlog proračuna komisije je predvidel Eh, skupaj 7,9 eh, milijard eh, obveznosti za plačila v primerjavi z 8,9 milijard evrov. Torej zmanjšanje je 2, z, z, z tem so zmanjšali za 2,3 odstotka. Oziroma je to skupaj zmanjšanje za 7,9 odstotka. Skupno eh, financiranje Evropskega instrumenta partnerstva je rahlo niže kot v letu 2009, to pa lahko eh, razložimo z nerealistično nizkimi obveznostmi in um, obveznosti za plačilo za Palestino. Eh, obveznosti za Evropski inštrument za človekove pravice in demokracijo, tudi, kot tudi obveznosti in plačila uh, za predpristopno pomoč so v te za leto 2010 nižja, kot so bila v preteklosti oziroma kot so bila v letu 2009. Vsekakor pa moramo zabeležiti, da je za leto 2010 sposojenih 100 milijonov evrov od, iz naše soseske, poli, soseske politike, eh, predpristopnih instrumentov in drugega instrumenta, eh, in da se financirajo pač instrumenti za hrano. In ta, ti zneski se bodo potem vrnili v te instrumente v letu 2011, v obdobju od leta 2011 in 2014. In to se zgodi, če predvidevanja niso natančna, potem pa se med eh, letom dogi, dogajajo eh, zadeve, zaradi katerih se je treba sposojati denar iz drugih eh, virov in ga potem vračati. In torej nam predlagajo tukaj določene zneske v proračunu, ki pa pogosto mnogo opravka z realnostjo eh, v letu 2010 in sem prepričana, da to zagotovo ni dobro izhodišče za pripravo proračuna. Svet je tudi predlagal, da se zmanjšajo eh, da se zmanjša poraba za v pravne eh, stroške, bo da se manjšajo v pravni stroški in to iz celega, cele vrste, pač, in to iz cele vrste različnih vrstic. Svet meni, da je to nekaj lahkega. Vidite, administrativne stroške in jih kar črtate. Seveda je to lahko narediti, ampak istočasno pa bi radi videli, da se vse politike, za katere smo se odločili, tudi ustrezno in učinkovito izvajajo, predvsem pa hitro izvajajo. Če pa ni um, dovolj administrativnega osebja, ki bi vse to naredilo, potem vse te politike preprosto ne bodo delovale. In torej, če zmanjšamo administrativne stroške oziroma jih pretirano režemo, potem s tem onemogočamo delovanje naših lastnih politik. In nis, mi smo prepričani, da to ni prav najboljša zamisel. Ob koncu predlagam tudi spremembo, s katero bi dodali sredstva v postavko 19 ničena in 22 ničena za balsko strategijo. Zaenkrat ni nobenih sredstev namenjenih tej proračunski vrstici, mi smo pa prepričani, da je nekaj sredstev treba nameniti tej postavki. Na moji kolegi iz te regije, se opravičuje govornica, predlagajo, da bi dodali, eh, namenili 20 milijonov tej postavki. Meni se zdi, da bi bilo to malo pretirano, vendar bomo potem septem, septembra videli, kateri bi bil znesek, za katerega se lahko dogovorimo. Eh, to bi bili nekateri izmed komentarjev, drage kolegice in kolegi. In predlogi sprememb, ki sem jih pripravila, so taki, da bi skušala nekako vdahniti novega realizma temu osnutku proračuna tako na področju obveznosti, kot tudi na, kot na področju obveznosti za plačila. Najlepša hvala, gospa Nejc. Sedaj pa kolegica Galer, vse upravičujem, kolega Galer. Ja, vielen dank. Äh, hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se z vsem, kar je povedala kolegica Nejc Oitenbruck. V zadnjih letih sem se ukvarjal s proračunom. Sodeloval sem v odboru za proračun. Dobil sem vtis, da se v vseh odborih intenzivno ukvarjamo s številkami in da potem po pogajanjih sprejmemo proračun. Ko sprejmemo proračun, ima proračun določene številke, potem pa prihajajo predlogi sprememb in prosimo komisijo, da jih sprejmejo. In to velja tudi za četrto poglavje. Imamo premalo sredstev, ki je kar kronično. Še posebej pa to velja za področje Palestine. V zadnjih letih smo vedno znova to ugotavljali pri izvajanju in smo vedno znova prosili, da to bolj realistično zastavijo in da bi komisija predlagala večletni eh, pristop za to, da bi dobili bolj realne številke in da ne bi vsak teden morali pisati, pismo s predlogi za spremembe pristojnemu komisarju. Torej, malce kritike. S tem se, tu, tem se tudi strinjam z kolegico. Tudi pri točki 5 se strinjam ko gre za zmanjšanje sredstev na področju Evropskega inštrumenta za demokracijo in človekove pravice. Tudi tukaj kritiziramo to področje. Želimo si, da bi ta inštrument bil dosti bolj učinkovit. Poglejmo si primer Irana. Ne želimo si najslabšega možnega scenarija, ampak mogoče spremembe od znotraj. Zato moramo uporabiti ta inštrument, kajti vedno znova rečemo, da je to inštrument, ki ga lahko uporabimo brez privolitve eh, zadevnega režima. To lahko torej sprožemo v Iranu. Eh, in tudi preko odvetnikov, tudi brez privolitve oblasti. Zato imamo ta inštrument v Iranu, potrebujemo veliko sredstev. Zato mislimo, da je zmanjšanje sredstev napačni pristop. Zato podpiram kolegico pri tej točki. Zato bom premislil o predlogih sprememb, zato da še bolj razjasnim moje pripombe. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Muniz. Gracias, señor presidente. Hvala lepa. Strinjam se s poročevalko. Še posebej, ko ugotavlja že kronično pomankanje sredstev za to poglavje kot tudi za predhodno določitev manevrskega prostora, kar nam odzema manevrski prostor v parlamentu, da bi se lahko odločali o novih primerjih, za katere bi potrebovali dodatna sredstva. Zelo težko je eh, razložiti močnejšo vlogo Evrope, Evropske unije in da bi se to moralo odražati v proračunu zelo težko je razložiti, da, ta, da bi bila ta vloga v skladu z manjšanjem sredstev. Inštrumente za pomoč v obliki hrane ne moremo vključevati v druga sredstva. Veliko držav se je zelo potrudilo, da bi te inštrumente lahko financirali z drugimi poglavji. v predhodnem osnutku za proračun vidimo veliko postavk za, glede sredstev za Latinsko Ameriko. Radi bi slišali obrazložitev strani komisije. Parola, la... Najlepša hvala. Losi. Ja, svode ja, filfa von der kronischen Unterfinanzierung. Najlepša hvala. Že veliko smo govorili o kroničnem pomankanju sredstev v tem poglavju. Že v poročilu Surjana in Nates smo videli, da potrebujemo dosti bolj ambiciozna sredstva za zunanjo politiko, zato da lahko okrepimo vlogo v Evropske unije pri ustvarjanju delovnih mest in gospodarski rasti, kot tudi na področju zunanje politike. Rada bi predlagala spremembe, s katerimi bi lahko okrepili te naloge zvišanja sredstv, zvišanja sredstv za zunanjo politiko se ne smejo eh, investirati v obraževanje in vojaške zmogljivosti, ampak za boj proti revščini, razvojno pomoč, za pravice žensk, varstvo okolja in za oskrbo s hrano in vodo preko sporazuma Evropske unije v 28. členu tretjem odstavku. Pišemo o ukrepih in da, bi bila ta, da so ta sredstva prepovedana uporabljati za vojaške namene. Obstajajo tudi primeri, ki lahko dokazajo, da dokažejo, da je projekt eh, Galileo in pa Food Facility um, financirali iz drugih poglavi. Tukaj se naprimer dokazuje, koliko sredstev je prišlo iz sredstev za kmetijsko politiko za Galileo. Zastavlja se vprašanje, zakaj se uporabljajo sredstva namenjena za vzpostavljanje miru v Afriki in zakaj se uporabljajo sredstva, ki so namenjena za boje proti revščini. Ne bi se rada spuščala v vsa področja, za katere sumim, da se uporablja sredstve za vojaške namene. Imamo tudi mehanizem Atena in tukaj zahtevam obrazložitev in pojasnitev glede uporabe teh sredstev. In zahtevam, da se pojasni, da se ta sredstva namenjajo res za civilne namene, da bi lahko imeli več sredstev na voljo, da bi resnično zagotovili in dosegali tiste cilje, ki smo si jih zastavili. Najlepša hvala. Kolega Salafranka. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, da imamo tipičen primer proračunske naloge. Poročevalka je zelo jasno številkami v obliki obveznosti in plačil to obrazložila. Strinjam se s stališčem gospoda Galerja in bi zaprosil za pojasnitev glede postopka. Imamo dva dokumenta, torej imamo snutek mnenja za katerega mislim, da lahko uložimo predloge sprememb do 21. augusta. Potem pa imamo tudi delovni dokument, pri katerem lahko uložimo predloge sprememb komisiji. Mislim, da lahko mi, člani odbora, spremenimo osnutek mnenja. Po drugi strani pa, kot prevedno, bomo imeli tudi rok za uložitev predlogov sprememb za vsako postavko posebej. Gospod Galar je že jasno povedal mnenje glede stališča naše politične skupine in da se nasplošno strinjamo z mnenjem poročevalke, ki ga je tudi napisala v tem osnutku mnenja. Dejal sem tudi že ministru, kako zelo pomembno je, da Evropska unija okrepi svoje delovanje v sredozemlju, generalnega sekretarja še nimamo. Minister je povedal tudi, kako zelo pomembno je, da okrepimo naše zunanje službe. Skušali bomo tudi storiti vse, kar lahko, da če bo Lizbonska pogodba ratificirana na referendumu na Irskem, pohitimo s, s tem, da bi sprožili Eh, delovanje te pobude. Mislim, da je to zelo pomembno. Gospa Nejc ima prav, ko govori o situaciji v Palestini in nasplošno na Bližnjem shodu. Prav ima tudi, ko govori o Evropskem inštrumentu za človekove pravice. Danes jutraj sem se o tem pogovoril s kolego Brokom, govorila sva o situaciji človekovih pravic v Čečeniji. Prišlo je do cele vrste obiskov. Dobro bi bilo, da bi pregledali potrebo po predlogi sprejem za to, da bi lahko okrepili delovanje medijev v tej regiji. ki, kar je povezano z umori, ki so se zgodili v tej regiji v zadnjem času. To je vse, gospod predsednik, rad bi um, pojasnitev postopka. Torej, do 25. augusta imamo čas za predloge sprememb glede osnutka mnenja, vendar pa bi vseeno razlišal, kdaj lahko uložimo predloge sprememb eh, komisiji glede predhodnega osnutka proračuna. Na to zadnje vprašanje vam lahko odgovorim takoj torej na osnovi posvetovanja sekretarja tam, na poročilo kolegice Najc lahko podate eh, pri predloge sprememb do 25. augusta in tudi za celoten proračun, ampak 25. august je pač obvezen datum zaradi pač vseh ostalih obveznosti, ki, ki jih bom potem navedel ob koncu našega sestanka. Zato, ker mora naš odbor pripraviti, sprejeti mnenje 2. septembra. In kolegica, avtor ima sedaj besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu zelenih bi rada dejala, da smo zelo zadovoljni z osnutkom mnenja gospe Neitz še posebej v imenu podatbora za človekove pravice, lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, da pa udarja inštrument za demokracijo in človekove pravice. To je zelo učinkovit način uprave sredstev, zato podpiramo to postavko proračuna. Gospa Nates v mnenju piše, da moramo zahtevati, da se to ciljno učinkovito uporablja. Naša skupina bo vložila nekaj predlogov sprememb, kjer bomo povdarili, kako zelo pomembno je, da uporabimo ta inštrument v Severnem Kaukazu, kjer je civilna družba zelo ogrožena. Najlepša hvala, gospa Hautala. Zdaj pa kolegica Andrej Kene. Ačiū pirmininkė. Visiškai sutinku. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se s poročevalko in z njenim mnenjem. Četrto poglavje v proračunu je poglavje, ki ima ponavadi premalo sredstev. Želimo okrepiti vlogo Evropske unije kot globalnega akterja. Sedaj pa strategija, valjska strategija. To je ena od prednostnih nalog švedskega predsedstva. To je danes omenil tudi zunani minister Karl Bild. Evropski svet bi moral zagotoviti, da strategija stopi v veljavo oktobra, potem pa bomo začeli z izvajanjem, sedaj pa načrtujemo akcijski načrt za to strategijo. Zato podpiram mnenje poročevalke, ki pravi, da bi morali nameniti 20 milijonov evrov za izvajanje te strategije v letu 2010. Hvala. Bene, sono finiti gli interventi dei colleghi. V redu, kolegice in kolegi so se torej vsi že oglasili. Sedaj pa predam besedo predstavnikom komisije, gospodu eh, Geriju Millerju in Andreju Lisu in tej vrstni redu. Vendam besedo. Thank you, Chairman. My name is... Uh, eh, kjedu skuza. Se opravičujem, se opravičujem. Poročevalka, vi Imate zagotovljeno besedo vsekakor na koncu ali bi že više sedaj? Se opravičujem, se opravičujem. Čisto na kratko, rada bi omenila, da imamo v šestem odstavku v osnutku mnenje v zadnji vrstici, kjer piše, da imamo finančno pomoč eh, turški eh, skupnosti na Cipru. In ta ciperska skupnost je nekaj kje ostala zunaj. Djavolo stane v detalji. Ja, najlepša hvala. Velik filozof je že rekel, da je hudič vedno v detaljih. Komisija, izvolite, gospod Miller. You, is... Hvala lepa, imenujem se Gary Miller, sem uh, vodja finančne enote v Generalnem direktoratu za zunanje zadeve na komisiji. Rad bi omenil, kakšna je vloga komisije v tem postopku. Smo posrednik, smo vedno na voljo vsem poslancem za pomoč pri proračunskem postopku, to nikoli ni lahko. Če si tam tudi gospej Nejc za imenovanje za to težko nalogo, naj še enkrat ponovim, sem vam na voljo pri pripravah za mnenje o proračunu v tem odboru. Vedno smo imeli zelo dobro sodelovanje v mojem generalnem nadzoru s tem odborom preden predam besedo eh, mojemu kolegu iz direktorata za širjenje, naj povem, da je moj direktorat pristojen za načrtovanje inštrumentov eh, na področju zunanjih odnosov, kot tudi za razvojno sodelovanje smo pristojni tudi za četrto poglavje, ki je večletni proračun za zunanje odnose. Upravljamo tudi z različnimi inštrumenti, kot tudi, je naprimer inštrument za upravljanje s kriznimi situacijami, za inštrument za stabilnost. Pre, ko bom končal, bom predal besedo mojemu kolegu, ki je pristojen za druge inštrumente. Najprej bi rad povedal nekaj v zvezi s tem, kar smo slišali, da obstaja kronično pomankanje sredstev za zunanje dejavnosti. To je močno povdaljeno v osnutku mnenja poročevalke. Ta problem imamo vsako leto. Komisija meni, da smo natančno določili sredstva, ki so namenjene za izdatke na tem področju. Oceno pripravimo že maja in takrat moramo oceniti, koliko sredstev bomo porabili naslednje leto. To pomeni, da imamo zelo težko nalogo. In kar je običajen postopek, je, da se znova lotimo te naloge ob koncu leta in da spremenimo naš predlog. Zaradi različnih izzivov, s katerimi se soočamo, ko pripravljamo naše predloge, se moramo vrniti na kar nekaj točk in jih popraviti. O tem namreč ne vemo natančno že maja, zato moramo nekaj točke, nekatere točke popraviti v let, eh, tekom leta. Najpomembnejša točka na našem dnevnem redu bo Palestina, o tem ni nobenega dvoma. ob koncu leta bomo videli tudi, kakšen eh, bo prispevek eh, drugih darovalk na tem področju. Septembra, na začetku septembra bo komisija sprejela pre eh, amandma, ter torej ima bomo spremenili ta predlog proračuna. In še ena pomembna točka, na katero se bomo morali vrniti proti koncu leta je konferenca o podnebni spremembi, to je prioriteta predsednika Barosa. Vprašanje, če imamo premalo sredstev ali ne, o tem bi rad povedal, da če imamo nove potrebe, nove prioritete, kot se je zgodilo v zadnjih letih, ponavadi najdemo rešitev tisti poslanci, ki so bili tukaj lansko leto, lahko um, vedo, da smo našli rešitev za vzhodno partnerstvo in za pomoč v obliki hrane. To smo tudi vključili v proračun. Situacija ni tako temačna, kot jo nekateri slikajo. Imeli smo tudi vprašanje glede manevrskega prostora um, po letu 2011 imamo 150 milijonov evrov na leto. Uh, DJ Relix se ukvarja s tem, pripravljamo tudi revizijo proračuna, gre za revizijo finančne perspektive za obdobje 2007 do 2013. V času, ko smo se dogovorili o tem okviru, smo rekli, da se bosta komisija in svet sestala ob sredini tega obdobja in da bo dobila, da bosta revidirala celoten proračun. Glede te eh, revizije mislim, da bo to zelo pomembno. V tem kontekstu je treba omeniti tudi sporozum o pomoči v obliki hrane. Parlament zelo skrbi četrto poglavje, komisija pripravlja oceno proračuna za zunanje dejavnosti. To bomo predstavili septembra skupaj z našimi dopolnili. Tako boste dobili celovito analizo situacije v poglavju številka 4. Naj se vrnem še na specifične točke, ki ste jih tukaj omenili, kot jih je omenila tudi poročevalka v dokumentu. Komisija pozdravlja trud poročevalke, da bi se vrnili na proračun, ki ga je prvotno predlagala komisija. Gre za postopek, ki je podoben namiznemu eh, tenisu. Komisija poda prvi predlog, potem eh, svet poda svoje mnenje, ga vrne komisiji, proračun je potem eh, zmanjšan in okrnjen in potem ta predlog pošljemo naprej na parlamentu in tako dalje. Komisija um, se mogoče ne strinja s tem in parlament želi popravljene eh, številke glede zneskov in komisija se ponovadi s tem strinja. Za komisijo bi bilo pomembno, da zvišamo znesek za inštrument za demokracijo in človekove pravice. Strinjamo se s poročevalko tudi pri prevzemu plačil. To je zelo pomembno, kaj ti gre za sredstva, ki jih lahko lahko resnično porabimo. Imamo zmanjšana sredstva v znesku 500 eh, milijonov evrov. Novi inštrumenti bodo sedaj stopili v veljavo. Izvanje bo še pospešeno. Izdatki bodo pospešeni in vsako zmanjšanje sredstev bo upočasnilo izvajanje. Pozdravljamo tudi podporo poročevalke za proračun za administrativno pomoč. Tukaj bom zaključil in podal besedo naprej mojemu kolegu. Je dopolnilo 20 milijonov evrov za balsko strategijo. Mislim, da se moramo pogovoriti s poročevalko, da bolje razumemo ozadje za ta predlog spremembe če je to predlog spremembe, ki temeli na eh, regionalni politiki, mogoče lahko najdemo kakšen kompromis, kajti gre za poglavje 4, gre za zunanje dejavnosti, vendar pa moramo pogledati, kakšne je vzadje. Menim tudi, da se poročevalka zelo zanima za pilotske projekte. Z veseljem bomo pregledali težave in kjer mislimo, da bi morali vzpostaviti prednost. Na to je vse, gospod predsednik, sedaj pa predam besedo mojemu kolegu. Uh, uh. Hvala za besedo. Sem Andrej Lis in sem pristojen za finančno pomoč in usklajevanje te pomoči v generalnem direktoratu za širitev skupaj z gospodom Buči, ki je pristojna za človeške vire. Najprej se zahvaljujem gospodu predsedniku, ki nam je dal možnost, da spregovorimo, da se odzovemo in da se posvetujemo z evropskimi poslanci. To so novo izvoljeni poslanci oziroma stari poslanci, če se navezujem na gospod Nejc in res se veselimo zelo plodnega sodelovanja. Hvala tudi in se zahvaljujem gospe Nejc, ker je prevzela to zahtevno nalogo. Dobro smo sodelovali in upam, da se bo to sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti. Ker pa zadeva širitveni proces, gospod Bild je dal pravzaprav pravi signal, kar zadeva kandidatke in kar zadeva potencijalne članice. To je zelo pomembno zaradi gospodarske in finančne krize potrebujejo dodatno pomoč, predvsem zato, ker je pravzaprav svet eh, zmanjšal občutno sredstva na tem področju. Govorim o instrumentu za predpristopno pomoč. Naj uvodoma rečem, da je generalna direkcija za širitev rekla, da moramo nedvomno zvišati sredstva na tem področju in ne znižati. To je del skupnega finančnega okvira in to predlagamo vsako leto skupaj s širitvenim paketom. To je naloga Evropske komisije. Skladno s finančno uredbo instrumenta za predpristopno pomoč. Najprej, kar zdeva operativne postavke, na to se bom odzval, potem pa gospa Buči bo govoriva o upravnih stroških oziroma postavkah. Seveda so to pomembna znižanja. Najprej, kar zdeva strukturo instrumenta za predpristopno pomoč, spomnimo se, zakaj gre. Morda vsi niste seznanjeni s tem projektom. Imamo pet komponent v okviru tega instrumenta. Najprej eh, razvoj inštitucij, potem spodbujanje in dobrososedski odnosi, eh, sprava, eh, Zahodni Balkan in Turčija. To sta bistveni dve komponenti, ki veljajo za vse države, potem pa tri dodatne komponente in. Te se ne vezujejo samo na države kandidatke. Pomagamo jim, da rešujejo problem socialne izključenosti, majhne srednje velika podjetja, potem transport, okolje, razvoj podeželja. Vse to je v ospredju naših politik. Svet je pravzaprav bistveno znižal sredstva na teh zadnjih treh komponentah, potem je znašal sredstva za čezmejno sodelovanje na ravni držav članic in sosedskih regij. Po našem mnenju bi to nedvomno negativno vplivalo na pogajalski proces. Vedno vse inštitucije Evropske unije, torej svet, parlament in komisija, vedno zahtevamo, da države prejemnice postopno oblikujejo strukture, ki so bistvene za decentralizirano upravljanje sredstev, kar pomeni, da moramo zagotoviti pripravljalne ukrepe na ravni držav kandidatk, da se zagotovi ta evropski interes že pred izvajanjem in, uporabi, in uporabo samih sredstev. Tako da to so te tri komponente za države kandidatke. In leta 2007-2009 eh, v začetku delovanja novega instrumenta smo to jasno opredelili, tako da smo dali državam dovolj časa, da oblikujejo ustrezne strukture za izvajanje. Države kandidatke so dobro napredovali na tem področju, to smo ugotovili, zato Evropska komisija je do konca leta rekla, da bo prižgala zelena luč in da se bodo te stvari začele izvajati. Če bi znižanja sredstev strani sveta potrdili, potem bi na nek način razvrnotili dobre ukrepe držav kandidatk in to bi pomenilo tudi manjšo solidarnost, ki je bistvenega pomena za finančno krizo. Ne na zadnje instrument za predpostopno pomočjo olajša te negativne posledice, tako socialne kot tudi gospodarske. Tudi gospa Nec je govorila o pomembnem vidiku in sicer kako lahko načrtujemo to sodelovanje, to je ta večletni pristop. Evropska komisija sodeluje z ministrstvi, zagotovimo triletni finančni okvir, potem pa imamo tako imenovane vsakoletne tranše oziroma sredstva. In lahko povem, da je ta stopnja izvajanja zelo dobra, stotstotna. Če ne upoštevamo večletni okvir financiranja, bi tako nedvomno negativno vplivali na stabilnost instrumentov za predpistopno pomoč Evropske unije morda se vam bo zdelo, da so ta plačila za leto 2009 na nizki ravni in prav bi imeli, ampak smo zmanjšali ta zaostanek ravno zaradi večletnega finančnega okvira. To se bo s časoma zgodilo, da bo prišlo do več plačil, več sredstev za nov instrument. Podobno je tudi na področju strukturnih skladov Evropske unije. Sedaj gospa Debuči, ki bo govorila o vidikih upravnih izdatkov, potem pa sem seveda pripravljen odgovoriti na morebitno vprašanje. Grazie, predsednik. Hvala. Pročevalka je že rekla, kako nujno je, da imamo dovolj človeških verov v delegacijah, v misijah, tako da dobro delujemo in da izvajamo dobro proračun. Ker zdaj 2010 smo rekli, da bi skušali nekoliko eh, zvišati ta sredstva, ampak bili smo res zmerni. To želim povdariti. Zakaj? Generalna direkcija za širitev je prevzela vse naloge, uh, od Evropske agencije za obnovo na Balkanu. Potrebujemo več človeških verov skozi celotno leto. Pomembno je tudi povdariti, da bi želeli podpreti Kosovo. Govorili ste o Kosovu, kar večkrat ste izpostavili eh, to državo. Potrebujemo več eh, človeških eh, verov, kar zadeva delegacijo v Prištini. Tudi moj kolega je povdaril en bistven vidik, namreč sedaj je nujno, da moramo prenesti te strukture upravljanja in izoblikovati te programe. Pravzaprav so ti upravni eh, stroški nekoliko nižji. To je 25 odstotkov manj kot v izhodiščnem stališču, ampak eh, svet eh, nam je zagotovil manj sredstev in verjetno ne bo dovolj teh sredstev na voljo. Upam, da boste razumeli, kakšne so razmere in da ta zniženja bodo resno ogrozila zmogljivost naše delegacije, da opravlja to predhodno nadzorno funkcijo, ki je nujna zaradi decentralizacije upravljanja. Poleg tega pa se postavlja še en vprašanj, namreč zmogljivost delegacije, da ustrezno zagotovi spremljanje in ocenjevanje izvajanja tega proračuna. To je ta finančna uredba instrumenta IPA. Ne bo nam uspelo, ne bomo zagotovili dobrega finančnega poslovodanja in zagonodajnega ukrepanja teh proračunskih obveznosti. Evropska komisija se dejansko zaveda teh problemov in vemo, da govorimo o porabi proračunskega denarja naših davkoplačevalcev. Sedaj je nastopila kriza in eh, dobra praba teh sredstv stopnja izvajanja so projekti, ki so za nas bistvenega pomena. Zato moramo zagotoviti podporo vašega odbora, da nam zagotovi ustrezna proračunska sredstva, da zagotovimo ustrezno izvajanje politik. In gospod Bilt je govoril ravno o pomenu teh politik. Najlepša hvala. Zahvaljujem se komisiji za ta pojasnila in Za eh, ključni komentar predajam besedo poslanki Nejc oziroma poročevalki. Uh, Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegom in kolegicam, ki so se pozitivno odzvali na moj osnutek. Želim potrditi, da je 25. august 2009 res rok za vložitev predlogov sprememb in eh, lahko prenovite tako besedilo kot tudi eh, številke. Ampak ne samo tiste številke, ki jih sama želim spremeniti, ampak lahko posegate recimo v vse številke, kar zdeva četrto poglavje, če se vam seveda to zdi ustrezno in koristno, če želite na ta način delovati. Številni kolegi so bili dovolj prijazni, da so rekli, da se pravzaprav načeloma kar strinjajo z mojimi predlogi. To sem vzela na znanje. Res sem zadovoljna, ker ste se tako odzvali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 Zato hvala vsem poslankam in poslancem. Bene, allora, grazie per quest'ultimo... Dobro, hvala za ta zadnji komentar. Kot je bilo že eh, povedano, je končni rok za vložitev predlogov spremem 25. august in sicer zato, ker moramo mnenje našega odbora sprejeti do 2. septembra, da ga pošljemo naprej do 9. septembra odboru za proračun. To pomeni, da imamo zelo malo časa in tudi predloge sprememb lahko podate samo v angleščini in francoščini, ker ne bo niti dovolj časa, da se ti predlogi sprememb prevedejo. Prejdemo torej na zadnjo točko dnevnega reda in to je sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo, med Evropskimi skupnostmi in uh, Tadžikistanom. Tukaj bi dal besedo poslancu Petr Letu, ki je pred kratkim dobil nalogo, da je poročevalec. Izvolite. Eh, jaz sem vesel, da lahko nadaljujem delo eh, kot poročevalec za Tadžikistan, ki sem ga zadnjih pet let eh, spremljal še posebej blizu, kot tudi regijo. Vesel sem, da smo sedaj v stanju, ko je 26 držav že eh, ratificiralo sporazum, za Grčijo pa pričakujemo, da bo to storila eh, to jesen. Eh, od nas, od Evropskega parlamenta je odvisno, ali bomo pri volitev dali predno bo sporazum dokončno potrjen ali že prej. Pred nami sta dva teksta, osnutek resolucije, ki priporoča, da privolitev za ta sporazum dano, damo eh, in osnutek politične resolucije, eh, ki prikazuje, s kakšnimi problemi se sooča ta država in daje tudi vrsto priporočil eh, Tadžikistanu in mednarodni skupnosti, kako stanje izboljšati. Tudi v tem primeru bom seveda vesel, če bodo kolegi poskušali z amandmaji do 25. avgusta do 12. izboljšati eh, osnutek tega teksta. Eh, prav je, da smo eh, tudi v tem primeru realistični in da odprto povemo, da Tadžikistan ni brez problemov. Gre za izredno, se pravi, država se sooča z izredno revščino, z odvisnostjo od mednarodne pomoči, ima krhko ekonomsko strukturo, ima precej omejene naravne vire, nima nafte ali plina eh, in v zadnjem času eh, čuti tudi posledice spremenjene finančne klime v Rusiji in Kazahstanu, kjer dela veliko Tadžikov, eh, ki na tak način pomagajo svojim družinam doma hkrati se govori veliko o korupciji eh, v celem sistemu oziroma na vseh nivojih. V Tadžikistanu obstaja politična stabilnost, vendar ne v demokratičnih pogojih, eh, v našem pomenu besede. Eh, opozicija ima relativno šibko moč, gre za državo, ki jo vodi ena stranka. Eh, in v poročilu je o tem več besed. Eh, treba je povedati tudi, da civilna družba ni eh, ravno vidna in tudi nima velikega vpliva in prišlo je tudi do novih zakonov, ki ne olajšujejo lažjega registriranja ali ponovnega registriranja nevladnih organizacij. Eh, pripombe so tudi na eh, upadanje verske svobode eh, in omeniti treba tudi zakon, ki preprečuje številne verske prakse. Hkrati pa je treba povedati, da vidi Evropska zveza Tadžikistan v vlogi ključnega igralca na fronti do Afganistana Eh, in eh, eh, Tadžikistan ima potencial, da postane moderna, delujoča država, ki bo sposobna svoje vloge v boju proti terorizmu, ekstremizmu, trgovini z mamili. In to so glavni razlogi za to, da svet, komisija in države članice želijo podpreti Tadžikistan, se bolj angažirati z njim eh, in še posebej eh, izražati to voljo eh, sklenitev partnerskega sporazuma o partnerstvenem sodelovanju. Ehm, mi smo sprejeli junija 2007 tudi strategijo srednji, za Srednjo Azijo. Ehm, in parlament je sprejel eh, posebno eh, poročilo, eh, poročilo Esdemir, v katerem smo jasno povedali, da gre v Srednji Aziji za pet zelo različnih držav, ki imajo različne socialne in druge pogoje in kar je treba v naši politiki upoštevati vsakovano diferencirano politiko. Jaz sem vesel, da je parlament ta pogled odobril in se z njim seveda tudi strinjam. Eh, medtem, ko je geopolitični argument zelo pomemben, eh, si mednarodna skupnost ne more privoščiti eh, krhke države na meji z Afganistanom in mislim, da je potrebno poslati Tadžikistanu močno sporočilo o naši pripravljenosti, da smo pripravljeni tesneje sodelovati z njim, eh, da bi lahko opravil nujne reforme, eh, ki jih eh, pričakuje tudi prebivalstvo Tadžikistana, naj gre za človekove pravice, za izgradnjo civilne družbe ali za odpravo revščine. Eh, mi si želimo, da bi dosegali te cilje z angažmajem in s pomočjo dialoga. Eh, in eh, jaz sem vesel, da je Tadžikistan ob več prilikah izrazil svojo zavezanost sodelovanju z Evropsko zvezo, da želi dvigant nivo trgovine z Evropsko zvezo in povdarja tudi promocijo sodelovanja na vzgojnem področju. Eh, mi si želimo sveda, da pride do konkretnih ukrepov eh, na ključnih področjih, kot so človekove pravice, demokratizacija, socialno blagostanje, zdravje, vzgoja, eh, boj proti korupciji in želimo si, da bi Tadžikistan te zaveze vzel zares. Eh, treba reči tudi nekaj besed eh, o eh, pogojih, namreč v tem sporazumu je jasno zapisano v členu 2, da je treba spoštovati demokratične principe, temeljne človekove pravice in v tej, v tem osnutku resolucije Eh, pozivamo komisijo eh, naj zagotovi v sodelovanju s predsedstvom zveze, eh, da bodo demokracija in človekove pravice resno vzete v poštev na vseh nivojih dialoga s Tadžikistanom in da Evropska zveza ponudi Tadžikistanu vso podporo, ki je potrebna na teh področjih. Ta resolucija tudi poziva mednarodne donatorje, da usmerjajo sredstva bolj direktno k lokalnim eh, oblastem in, dru in civilni družbi, eh, zopet eh, s kondicionalnostjo in transparentnostjo. Rad bi končal, dragi kolegi. Prepričan sem, da je čas, da s Tadžikistanom Eh, začnemo tesnejše sodelovanje v okviru tega, eh, eh, ki ga lahko zagotovi ta sporazum in v tem smislu vas prosim za podporo oziroma za odobritev te privolitve. Hvala lepa. Najlepša hvala, poslanec Peterle. Sedaj pa ima besedo kolegica Hautala. Esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä ja voimme yhtyä hänen johtopäätöksiin. Najlepša hvala. Opravili ste izjemno delo in eh, kot zeleni se strinjamo z vašimi zaključki. Res je, Tačikistan je izjemno revna država. Verjamem, da je to problem, ki ga moramo rešiti in eh, temu moramo posvetiti ustrezno pozornost. Ampak eh, Tačikistan ima kar nekaj vodnih verov in to je dodana vrednost. Vemo, da Kitajska načrtuje izjemno velike projekte, recimo govori se o 650 milijonih evrih. Tako da mislim, da moramo tudi to vključiti in da je to predlog eh, spremembe, ki bi morali povdariti eh, predvsem eh, to okoljsko komponento. Verjamem, da ima poročevalec prav. pripraviti bi morali zelo dobro in obsežno eh, strategijo, kar zadeva Srednjo Azijo. Zagotoviti moramo ta diferenciran pristop. Tadžikistan ima resne težave, kar zadeva človekove pravice. Čeprav mislim, da ste vi zelo dobro povzeli to problematiko. Sem članica pododbora za človekove pravice in Jasno je, da bomo upoštevali vse te vidike in res sem vesela, ker ste vi že v tej fazi izpostavili človekove pravice. Najlepša hvala. Sedaj pa poslanec Galer. Ja, dank, hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Petrletu za uvodno izvajanje. Lahko povem, da se načeloma strinjam za ključki, ravno tako podpiram predlog rezolucije, čeprav, kar zadeva opis političnih razmer v tej državi, lahko komentiram, da stvari morate še nekoliko posodobiti. Pravzaprav ne vem, kdaj ste zapisali in kdaj ste pripravili to besedilo. Tukaj je današnji datum, ampak verjetno ste ga pripravili nekoliko prej. Recimo deveta točka ker v angleščini piše, priznavamo, da je Tadžikistan razmeroma stabilna država, da nima zunanje grožnje, ampak vseeno potem tukaj stvari nekoliko zaključite in eh, jih eh, zaokrožite. Ampak določene stvari so nas vznemirile v preteklih tednih. Nekdo, ki je bil pristojen za državljansko vojno pred desetimi leti in je potem šel v Afganistan oziroma Pakistan, tam je begunec. Izvaja se resen pritisk v Pakistanu in tudi v Afganistanu in tukaj ima tudi svoje zaveznike in potem se je on vrnil. Nedvomno se je tudi pridružil talibanom. Tako da na jugu države, v določeni regiji, je verjetno ta skupina eh, sposobna, da izvaja določene nemire. Tako da morda ta reasonable stable country, relativno stabilna država, ta opis ni najbolj na mestu, bi ga morali nekoliko posodobiti. Mislim, da obstaja konkretna grožnja za destabilizacijo ravno zaradi teh sil, o katerih sem govoril. Tudi zato, ker sedanja vlada v tem trenutku ni najbolj demokratična oziroma ni najbolj uspešna, kar zadeva socialno politiko in gospodarstvo tako da zdi se, da ni deležna ustrezne podpore. Mislim, da bi v končni fazi morali eh, skleniti sporozum s to državo, ker bi to vodilo k dodatni destabilizaciji, ampak ne smemo se slepiti, ne smemo misliti, da so tam eh, razmere takšne, da bi jih lahko opisali kot stabilne. Najlepša hvala. E Zahvaljujem se za te besede. Kolega Arlaki ima besedo. Yes, uh, <clears throat> I agree. Se strinjam, podpiram dokument, ki ga je pripravil poročevalec in nam ga predstavil. Ampak načeljno vprašanje. Ljubša bi mi bila poglobljena analiza oziroma sklic, ki pravi, da je Tadžikistan država, ki je nekakšna tranzitna država za afganistanski heroin, tako pride ta heroin do Rusije oziroma Evropske unije. To je razlog, zakaj je za nas Tačikistan pomemben. To je tudi razlog, zakaj je prišlo do resnih kršitev na področju človekovih pravic. To je država, kjer je divjala zelo krvava državljanska vojna. Zaključila se je leta 1997, na tisoče ljudi je umrlo. Tako da sporazum je bil dosežen med eh, poglavitnimi političnimi in eh, kriminalnimi skupinami v tej državi. Državljanska vojna je vključevala različne koalicije prekupčevalcev oziroma trgovcev s prepovedanimi substancami. Tudi Združeni narodi so posredovali na tem področju, poslali so svoje mirovne sile. To je delno zgodba o uspehu na področjih, kjer se to področje nadzira. Združeni narodi so vzpostavili agencijo za nadzor trgovine z drogami, skušali so zaeziti eh, ta heroinski val, to tranzitno točko. Ta agencija je uspela. Zasegla je več kot tri tone heroina in Evropska unija je temu namenila večino sredstev. Okay, uh, Kar zdeva finančno in gospodarsko analizo, dokument je dober, tudi predlogi so vsebinsko naravnani in so ustrezni. Vendar pa bi želel, da bi bolje povdarili poglavitne razloge, zakaj je prišlo do revščine in kršitve človekovih pravic v tej državi. Država je res revna, 50 odstotkov prebivalstva je pod pragom revščine, pravzaprav je ena izmed najbolj revnih držav v skupini peterice držav v Srednji Aziji. Tako da bi želel, da bi bolj povdarili ta vidik v svojem poročilu, da bi bolje govorili o finančnih sredstvih Evropske unije, ki bi jih morali nameniti temu, da bi zmanjšali revščino. To so ustrezne pobude. Če do tega ne bo prišlo, potem bomo vedno priča tem resnim kršitvam človekovih pravic. Vlada je za to odgovorna, ampak eh, to je nedvomno tudi zapuščina državljanske vojne, ko so se spopadli islamski fundamentalisti, pa tudi druge sile v tej družbi. Ne vem, ali bom eh, predložil predloge sprememb ker v tej fazi še nisem temeljito razmislil o celotni problematiki, ampak res bi priporočil poročevalcu, da bolje podari ta vidik, ki sem ga izpostavil v vodoma. Hvala. Najlepša hvala, nihto drugi se ni prijavil k besedi, zato bi besedo predal predstavniku komisije, gospodu Brnu. Da, pokomentira, če ima namen to storiti microphone. Sorry, speaking. Sorry. Thank you, Mr. President. Mr. Byrne from the... Hvala. Sem Byrne iz uh, komisije. Najprej čestitke gospodu Peterletu, ki je bil imenoval za poročevalca. Z velikim zanimanjem smo prisluhnili njegovi analizi ravno Tako smo prisluhnili vprašanjem, ki so jih postavili različni člani odbora. Jasno je, da so razmere težavne, kar zadeva sedanjost. Slišali smo, kaj se je zgodilo. Vemo, da imajo težave, kar zadeva varnost na notranjem političnem prizorišču in težko je videti, kaj bodo posledice. Nedvomno pa nas zadeve skrbijo. Evropska komisija bo zadeve spremljala. Najprej Tadžikistan igra pomembno vlogo, kar lahko zajezi ekstremistični val prek Afganistan. Ima 13 tisoč skupaj km skupne meje z Afganistanom in nedvomno je v interesu Evropske unije, da tađi, tađi, oblasti Tadžikistana ustrezno izvajajo ta nadzor. Imamo projekt Bonka za upravljanje meja, in tudi države članice podpirajo ta projekt ter pri njem sodelujejo. To je za nas bistvenega pomena, ne samo kar zadeva tako imenovano makrovarnost, ker se zavedamo tveganja, ker vemo, da se islamski ekstremizem lahko še bolj razširi. Govorim o valu iz Afganistana oziroma Pakistana. Ampak um, to je pomembno tudi zaradi boja proti trgovini z prepovedanimi snovmi, govorili ste tudi o organiziranem kriminalu predsednik Rahmut je februarja obiskal Brusel in takrat je gospod Barroso rekel, da nas skrbi ta nestabilnost v Afganistanu in implikacije na širšo regijo. Tačkisten ima tudi težave, ker to ni država, ki bi bila stabilna, ker ni uspešno rešila gospodarske oziroma socialne krize moramo Tačikistan ustrezno podpreti, potem zanesljiva oskrba z energijo, tukaj imamo kar nekaj težav. Nima dovolj električne energije, potem pa nakazila delavcev migrantom. To je bistven ver prihodkov, ampak prišlo je do resnega upada 1,5 milijard eh, ameriških dolarjev. To je ta upad, ki se ga uh, beleži letos. Če bo prišlo do podobnih eh, trendov v prihodnjem letu, potem Evropska komisija je zaskrbljena zaradi socialnih eh, nemirov. Zanima nas tudi, kaj se bo zgodilo, ali bodo migranti prišli nazaj iz Rusije ker je to posledica globalne finančne krize, predvsem na področju gradbene industrije. Številni prebivalci Tadžikistana so zaposleni v Rusiji in morda se bodo vrnili v to državo in to nas nedvomno skrbi. Tadžikistan ima pomembno vlogo pri izvajanju Evropske strategije za Srednjo Azijo. Junija 2007 je to podprl in sprejel Evropski svet. Seveda se mi želimo poglobiti to sodelovanje s Tadžikistanom. Upamo, da bo ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju zaživel in da ga bomo ustrezno ratificirali. Zvedeli smo, da je Grčija rekla, da bo do septembra ratificirala ta dokument. Zato se nam zdi, da ko bomo to naredili, ko bo tudi Evropski parlament dal svojo privolitev temu sporazumu, bodo naši odnosi s Tačikistanom veliko boljši. Upamo tudi, da bo to pomenilo dodatne obveznosti eh, za strategijo Srednje Azije in da Čigistan ima v tem kontekstu zelo pomembno vlogo, predvsem z vidika varnosti. Seveda se veselimo sodelovanja s sekretarjatom parlamenta, ažurirali bomo podatke, kar zdeva dejansko stanje in potem, ko bomo vložili dodatne predloge sprememb, bomo upam do naslednjega sestanka imeli dobro podlago in da bomo morda septembra še pred Štrasburom eh, sprejeli ta dokument. Potem pa človekove pravice in dialog na tem področju, samo na kratko. Naj povem, da nas to skrbi. Prvi dialog je bil sprožen oktobra lani. Takrat smo prvič spostavili stik. Prišlo je do prvih izmenjav. Lotili smo se, da nima zelo občutljivih vprašanj, kot so medijske svoboščine, potem dostop do zaporov, delavci, otroci, čeprav je to načeloma prepovedano. Proces dialoga poteka in mislim, da je to pozitiven politični signal in da to je dobra podlaga. Nedavno smo imeli seminar na področju civilne družbe, ki se je izkazal za zelo pomembnega. Potekal je v Dušanbeju. Govorili smo o pravici do poštenega sojenja, govorili smo o pravosodnem okviru, ker je bil seminar zelo uspešen. Veliko udeležencev je bilo tudi predstavniki ministrstv, ostalih organov nedavno so imenovali tudi varuha človekovih pravic. Tako da so vsi podprli te sklepe in priporočila. Tudi poročilo bomo pripravili do konca avgusta. Želim obvestiti članice in člani tega odbora, da je vprašanje človekovih pravic medsektorsko vprašanje, da je vprašanje političnega dialoga v ospredju naših prizadevanj in da se Evropska komisija posveča tem vprašanjem. To je povezano tudi s strategijo Evropske unije na področju človekovih pravic. Tukaj bom končal. Ne zaključim tako, da povem, da podpiramo to, kar je povdaril danes popovdne poročevalec in upam, da boste dali privolitev kot Evropski parlament in da bomo lahko ratificirali sporozum o partnerstvu in sodelovanju v doglednem času. Najlepša hvala, gospod Bern, za te besede. Sedaj pa lahko. Pridemo na zaključne besede, besedo poslancu Peter Leto. Izvolite. Eh, <clears throat> hvala lepa, eh, eh, spoštovani kolegi in predstavniki komisije. Ni nujno, da postane zadnja točka dnevnega reda dolgočasna, kot je pokazala ta razprava. Jaz sem vesel, da se v generalni liniji strinjamo, Eh, se vam zahvaljujem za podporo in za vse elemente in priporočila, s katerimi bom poskušal z vašo pomočjo aktualizirati to poročilo. Poročilo je sveda doživelo vsodo poročila, ki ni doživelo finala v, prejšnji, eh, eh, v prejšnjem mandatu in se mu pozna, da ga začenjamo prav na začetku tega mandata in Eh, pripombo o aktualizaciji je eh, v marsičem eh, upravičena. Tako da jaz se priporočam za sodelovanje, računam na dobre amandmaje do 25. in bom vesel sodelovanja z vami in s komisijo še posebej. Hvala lepa. Bene, ehm, a... V redu sedaj pa bi se vam le še zahvalil, zahvalil bi se poročevalcu za končne besede. Eh, končne roke smo tudi, končne roke so tudi v tem eh, eh, primeru bili omejeni, ker je svet prosil za nujni postopek, ker je postopek ratifikacije že pri koncu Torej, čas je omejen, 25. august je končni rok za, za vložitev predlogov sprememb, sprejetje v odboru pa 2. septembra. Tudi v tem primeru, tako kot v predhodnem primeru, ne bo možno vložiti predlogov sprememb v svojih jezikih, ampak samo v angliščini. Moj predlog je, pa tudi iz vašega mnenja sem to nekako zaključil, da se uh, v osnovi podpre podpis tega sporazuma, se, za katerega se šteje, da je ne samo priporočljiv, ampak prav nujno potreben za stabilnost v, v tem delu sveta, kar zadeva naslednje, naše naslednje sestanke. Naš odbor se bo sestal spet 1. in 2. septembra. Takrat bo med nami komisar uh, Oliren, ki nas bo, nam bo dal, nas bo seznanil z najnovejšimi dogodki v Balkanu in v Turčiji. In je torej Francesco Sekuji, novi predstavnik Evropske unije za Pakistan in Afganistan. Najlepša hvala vsem in želim vam uh, prijetne počitnice in naslednje septembra. Čekaj, ste v guli, no? Ja.